to have you here. Can you see it? Because we're getting off. Okay. Welcome back to resume our work at 3 p.m. Dobrodošli nazaj. Eh, hoteli smo začeti ob treh, pripravljeni smo eh, točki 10 in 11 in 12. So sedaj na vrsti skupna razprava. To so stvari, ki zadevajo eh, svežen o kibernetski varnosti. Eh, in govorili bomo o poročilu o aktualnih grožnjah. To je eh, odziv eh, Evropske agencije za varnost omrežje informacij ENISA, potem pa 11. točka Center Europola za boj proti kibernetski kriminaliteti in točka 12 svežen o kibernetski varnosti. Pripravljeni smo na poslušanje predstavitve posebnega gosta Steva Prsarja, vodotehnične službe Enise. E, potem pa sledi Charles Erting, direktor Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti in potem pa Paul Trimmers, direktor enote za trajnostno in, varnostno, in varno družbo e, pri generalni direkciji KNECT pri komisiji. 7. februarja je komisija sprejela svežen o kibernetski eh, varnosti. Imeli smo eh, briefing, eh, Nili Cruz in Cecilia Marmström sta tu sodelovali. To je zelo pomemben dokument, ki je tudi zelo pomemben za delo odbora Libe. Gre za notranjo eh, varnost, temeljne pravice, varstvo podatkov, boj proti kibernetskemu kriminalu. In sedaj bomo imeli skupno razpravo po predstavitvi Enise in Europola. E, imeli bomo tudi nekaj časa za razpravo. Vidim, da so naši posebni gostje že tukaj. E, prisrčno dobrodošli, gospod Prser, e, gospod Örting. Slišali smo ga že do povdan in tu je tudi gospod Trimars. Glede vrstnega reda. Eh, torej predlagam, da sledimo dnevnemu redu. V celoti imamo uro in pol časa, eh, torej predlagam, da vsak komu damo deset minut časa, potem pa razprava. Najprej gospod Prser, predstavnik Enise. Prosim, beseda je vaša. Najprej eh, Želim eh, vsem lep eh, dober dan. Hvala lepa, da ste me povabili. Sem, vesel sem, da sem tukaj. Vesel sem, da lahko predstavim študijo Enise. Eh, o grožnjah. Najprej nekaj eh, uvodnih izjav. Pri Enisi gre za sodelovanje. Naš poslovni model temelji na sodelovanju z drugimi ali na ravni držav članic ali na ravni evropskih institucij ali pa dejansko tudi z zasebnim sektorjem. Vse, kar delamo in to želim izpostaviti, ni samo naše delo, temveč je skupno delo. In to, kar mi predstavljamo, je tudi rezultat dialoga s temi strankami in eh, vse, kar predstavljamo, prihajamo iz primerov najboljše prakse v državah članicah. Eh, na ta način bomo delali tudi v eh, prihodnje in na ta način delamo tudi s komisijo. Eh, več podarka gre tudi notranje komunikacije, javno-zasebnemu partnerstvu. Eh, kot rečeno, to ni samo delo enise, temveč nas vseh. Eden izmed največjih izzivov za naslednjih deset let ni zgolj eh, eh, varnostno delo čez mejno, temveč eh, znotraj skupnosti. Mi moramo zagotoviti, da bo prišlo do pretoka informacij med posameznimi skupnostmi. Ne smemo podvajati dela in mi se moramo naučiti nekaj iz eh, izkušenj in napak drugih. Ljudje za mizo, uh, uh, Paul Trimmers in Trolls Erting in tudi jaz se redno pogovarjamo o teh temah. E, to je tudi seveda trenutek, kjer smo sprejeli e, strategijo Eh, za varnost eh, in to je seveda zelo pomemben korak, eh, s katerim upam, da bomo razrešili problem, ki ga bom nakratko razložil danes. Torej, mislim, da smo dejansko naredili zelo velik korak naprej in še preden se lotim same tematike, bi rad povedal naslednje. Upam, da ne biste razočarani, kajti to je pravzaprav predstavitev na visoki ravni, vendar imam že 19 let izkušen eh, in eh, ko se človek loti detajlov, postane zelo tehničen in zelo hiter, kajti eh, za vse to je potrebno zelo veliko tehničnega znanja. Torej, nekdo bi mora pomagati pri moji predstavitvi. Najprej kratko kratko predstavitev Enise in eh, potem pa tudi nekaj o poročilu o aktualnih grožnjah eh, in eh, potem bom predstavil tudi glavne izsledke in tudi zaključke. No, o Enisi lahko povem naslednje. Mi smo pravzaprav mlada agencija iz leta 2004, mi smo uh, centr za uh, strokovno znanje, ekspertizo, to zveni nekoliko eh, visoko leteče. Mi zbiramo seveda ekspertize od drugot, vendar mi smo tu zato, da jo zberemo in da naredimo nekaj smiselnega iz eh, eh, tega. Eh, mi imamo seveda zelo pomembno vlogo ne samo za komisijo in države članice, temveč tudi olajšamo izmenjavo informacij med zasebnim in javnim sektorjem. To je seveda zelo pomembno delo in eh, marsikaj pač prihaja eh, tudi iz eh, izkušenj javnega sektorja, eh, zasebnega sektorja. Najprej nekaj eh, uvodnih izjav. Nakratko bom predstavil, kakšna je situacija eh, Eh, o aktualnih grožnjah eh, z našega vidika, torej grožnje so zelo kompleksne, vključujejo številne dejavnike, naprimer eh, Eh, zelo pomemben dejavnik je odločenost eh, nasprotnika, kakšne ima torej politične ideje in podobno. Te stvari ni enostavno preučevanje. Tu je zelo veliko dejavnikov eh, in tudi, ko imamo podatke, je zelo težko iz tega razbrati določene trende. In s tem se ukvarjam že 20 let in moram reči, da pravzaprav tu nimamo veliko stabilnosti. Eh, tu imamo Stuxnet, eh, ki tudi zelo spreminja eh, situacijo. Spreminjajo se naprimer cilji. Tu ne govorimo samo o finančni izgubi, temveč o smrtnih žrtvah. In to so naprimer novi dogodki, ki jih moramo upoštevati. In to se tudi ne bo spremenilo. Ne glede na to, kakšne so naše raziskave, moramo pravzaprav živeti s tem. Naš namen je seveda, da čim bolje izkoriščamo informacije, eh, tako kot pri eh, vremenski napovedi. In mislim, da lahko z dobrimi analizami eh, preprečimo večje napade, eh, vendar dejstvo je, da so naše sposobnosti napovedovanja zelo šipke in skromne eh, in take bodo tudi ostale. Eh, imamo tudi, kot rečeno, nov poslovni eh, model pri naših napadalcih in tudi napadi so postali bolj učinkoviti. Torej, ko postajajo stvari okoli nas bolj učinkovite in hitre, je seveda zelo težko stvari nadzorovati. Mi moramo biti konkurenčni na mednarodnih trgih, to pomeni, da moramo najti pravo ravnovesje med eh, različnimi dejavniki. Rešitev problema je v tem, da dobro kombiniramo ljudi, procese in tehnologijo. Potem sedaj pa k samem poročilu o aktualnih eh, grožnjah. Tu vidimo pregled nad eh, grožnjami in trendi. Zelo pomembno je, da vemo, da ko mi pripravljamo tako knjigo, da to ne delamo eh, to sami. Mi zbiramo pravzaprav analize drugih ljudi in to je seveda tudi vprašanje ekonomike kakih 30 oseb eh, se ukvarja eh, s tem. Eh, mi sami torej nimamo dovolj osebe, da bi pač sami zbirali informacije, mi pa imamo dovolj osebe, da in pred, interpretiramo eh, izsledke drugih. Eh, to pomeni, da smo analizirali 100 različnih eh, poročil, analiz in verov ciljna skupina eh, tega poročila so tisti, ki sprejemajo odločitve, ljudi kot vi, eh, tisti, ki upravljajo tveganje in podobno. To so ljudje, ki so eh, dovolj na visoki ravni. Poročilo je pa napisano tudi tako, da to lahko razumejo ljudje, ki se okvarjajo s to tematiko. mi morda stvari eh, ne moremo napovedovati. Dobro pa je seveda, da eh, čim bolje opišemo situacijo, da na podlagi tega sprejemamo prave odločitve. Torej, mi zbiramo obstoječe informacije, jih združujemo v eno samo poročilo o aktualnih grožnjah. 121 posameznih poročil iz eh, leta 2012 v glavnem smo zbrali, se pravi, tu imamo dejansko najnovejše informacije. Eh, se pravi, tu imamo poročilo o aktualnih grožnjah, kaj se dogaja sedaj in bodoče grožnje, se pravi, kaj mi pričakujemo in kaj eh, moramo upoštevati pri bodočih odločitvah. Sorry. I'll go down a click for you. There we go. That's just a diagrammatic um, representation of the, of the. Tu vidite diagram, uh, ki prikazuje v glavnem to, kar sem razložil. Tu pač uh, piše, kako uh, stvari delujejo. V prihodnje bomo iskali še več stikov s vsemi deležniki, zato da bo proces še bolj učinkovit. To pomeni, da mi analiz uh, tveganja ne bomo opravljali sami, temveč bomo analizirali vrzeli iz drugih poročil na vsak način, bomo poč poskrbeli, da bodo informacije na voljo za naše deležnike, med drugim seveda tudi za vas. A torej, kaj so glavni izsledki? Torej, kar zadeva vsebino, eh, smo tu identificirali glavne kibernetske grožnje. Eh, torej, tu ne govorimo o učinkih. Če bi govorili o učinkih, ja, potem bi bila slika nekoliko drugačna. Eh, mi smo tudi ugotovili, kakšni so trendi na podlagi seveda zbranih informacij in potem smo seveda tudi eh, formulirali določene pričakovane grožnje, tudi na podlagi tehnologije, ki se razvija in podobno. Upam, da poznate ta eh, področja, da smo jih tudi zelo dobro izbrali. Torej, pogledali smo si trende pri mobilni telefoniji, socialnim eh, računalništvu, socialnih omrežjih, potem računalništvo v oblaku in podobno. Eh, potem, kaj so glavne grožnje glede na pogostnost pojavljanja? Eh, ne bi šel v eh, detajle. Tu imamo naprimer prenos podatkov, kaj se zgodi, ko niste previdni, ko obiskujete določene spletne strani, se pravi, obiščete neko spletno stran in potem naenkrat pride napad na vaš računalnik in eh, lahko prekonfigurirajo vaš sistem in eh, imate velike težave. Potem pa imamo trojanske konje, črve, to poznate, s temi se ukvarjate že leta in leta. Tu imamo potem še celo vrsto virusov. Eh, so pa seveda zelo napredni in sedaj imamo tudi dosti zaščite, eh, potem injekcija kode izkorišča ranljivosti eh, podatkovnih baz in storitev, SQL naprimer lahko uporabite za to, da injicirate navodila, ki tu ne bi smela biti in s tem eh, lahko ukradete informacije z drugega računalnika in podobno. Potem pa exploit kit, eh, to je eh, tudi eh, namenjeno širjenju škodljive programske opreme, potem botneti. Eh, ki širijo seveda tudi eh, neželeno elektronsko pošto, potem eh, potem eh, zavračanje storitev, eh, Eh, potem phishing. Phishing je pravzaprav nekaj, kar spada v social engineering. To ni nekaj tako tehnološkega. Preprosto je prepričati ljudi, da vam dajo informacije o sebi, ki jih lahko potem izkoristite za to, da odrete v sistem ali pa za denarne transakcije. Potem uh, uh, kompromitiranje zaupnih informacij. Potem pa zlonamerni programi, ustrahovalni programi, to so programi, ki povzročajo lažne alarme in tudi speme poznate, to je seveda zloraba elektronske pošte. To je seveda pregled, to je zelo nakratko prikazano in tudi ne bom poskušal tega analizirati v desetih minutah. Prosim, preberite poročilo. Poročilo lahko preberete, tudi če nimate veliko izkušenj na tem področju, pa vseeno boste vse vedeli. Ta diagram vam tudi jasno pove eh, strnjeno, kako kakšen je razvoj teh groženj v času, ali se situacija izboljšuje ali slabša. In tu vidite pač eh, različna področja, telef, eh, mobilno računalništvo, računalništvo v oblaku in podobno. Torej, eh, tu vidite, eh, kakšna je situacija sedaj. Potem pa imamo seveda dejavnike ja, grožnje In tu vidite pravzaprav, kdo kaj povzroča. In včasih eh, je človek kar presenečen, ko si to ogleda. In poglejte tudi, ali eh, to ustreza pravzaprav vaši predstavi o situacije. Se pravi, tu vidite, kdo dela kakšne napade. In za vsako od navedenih področji smo pripravili tudi natančno analizo grožen. To poročilo ima kakih sto strani, ni pa treba seveda vsega prebariti, če vas zanima samo mobilno računalništvo ali pa računalništvo v oblaku, lahko preberete ta poglavja. In Enisa pač tu razloži, kaj se dogaja v teh posameznih področjih. Sedaj pa k zaključkom. Eh, torej, pri napadih uporabljajo preprosta, poceni eh, ro, orodja. Torej, inštrumenti so na voljo že eh, leta in leta. In šipke strani dosti krat predolgo ostanejo neodkrite. Tudi v komercionalnem okolju traja več mesecev, da se popravijo napake in v tem času je sistem nestabilen, je ogrožen. To je problem, eh, ki se ga moramo lotiti. Mi tudi zelo malo vemo o napadalcih, o njihovi taktiki in eh, vektorjih napaka. To je nekaj, s čimer se moramo še ukvarjati sicer je zelo veliko sodelovanja, vendar jasno je, da moramo še bistveno bolj sodelovati. Priporočila. Treba je zbrati boljše eh, podatke in dokaze o napadalcih, o ciljih in podobno. Če bomo pač eh, te informacije dobro uporabljali, bomo tudi bolje ukrepali. Eh, treba je tudi zbrati informacije o učinku. Eh, Dosti krat podjetja nočejo pravzaprav objaviti, da so bile žrtve napada, ker to pač ni dobro za njihov posel. Moramo pa seveda analizirati učinke, kajti imamo seveda uh, razlike med napadi, hujše in. Uh, Eh, šibkejše. Potem pa moramo seveda tudi ugotoviti, kdo so agenti, kdo so ti subjekti, ki napadajo. Eh, moramo vedeti, ali eh, gre za tem vojaški sektor, varnostne službe in podobno. To je zelo pomembno. Treba je tudi uporabljati skupno terminologijo. To je zelo pomembno pri delitvi informacij. Če ne uporabljamo istih izrazov, se ne moremo razumeti. Mi moramo biti tu dosledni, kajti na ta način bomo zagotovili eh, tudi primerljivost informacij na čezmejni eh, ravni in med različnimi skupnostmi. In tu seveda delamo dosti krat z eh, vojaškim sektorjem, s podjetji in dosti krat porabimo, kdo so naši uporabniki. Potem pa moramo seveda tudi imeti različne analize primerov, kaj se dogaja v realnem življenju in podobno. Potem moramo zbirati tudi varnostne informacije. Ni dovolj analiza grožen, mi moramo vedeti, zakaj dogaja do njih, kako se bodo stvari razvijale in kako bomo pravzaprav to obravnavali. Vse te stvari je treba zbrati, zato da bo pristop učinkovit. Mi potrebujemo tudi ustrezne Eh, eh, nadzorne eh, instrumente in moramo seveda temeljiti pri tem na podatkih. Včasih smo imeli požarne zidove, ki so dan danes pravzaprav dosti krat tudi neučinkoviti in mi potrebujemo drugačne mehanizme, ki bodo seveda tudi usklajeni z našim načinom poslovanja dan danes. Eh, torej, to je bil kratek pregled, upam, da je bil zanimiv. Hvala lepa, gospod Purser, za to predstavitev v imenu Enise ste predstavili delo vaše agencije. E, vidim, da dvigujete že roke. Sledim pa, da najprej slišimo vse predstavitve, potem pa bomo imeli priložnost za razpravo, za vprašanje in odgovore. Sedaj pa najprej gospod Erting, eh, ki bo predstavil Eh, stališče Centra Europola za boj proti kibernetski kriminaliteti. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa za povabilo. Podal vam bom predstavitev, ki pa bo eh, vsebovala manj podrobnosti. Podal vam bom kratek eh, pregled nad razvojem. Kibernetski razvoj pomeni, da bo to zadevalo več držav, več regij. Imamo, torej, doživeli bomo tudi razvoj, takšen razvoj, da, bo, da se bo kibernetski prostor nanašal na vse, na vse naše podatke. To ni nekaj, kar bo v prihodnosti, to je za vogalom. In uh, Imeli bomo več izbire, več aplikacij, več možnosti, več priložnosti, hkrati pa bo to povezano tudi z večjimi tveganji. Internet bo postal sekundaren. Danes govorimo o internetu, ampak v prihodnosti bo eh, internet samo omogočal komunikacijo. In to je samo del celotne zgodbe, kot je naprimer elektrika. Tako uh, bomo vsi vse čas na spletu, nenehno. In to moramo imeti pred očmi, ko oblikujemo uh, zakonodajne predloge. Kajti to je ni nekaj, kar bomo izbirali, vse čas bomo vsi na spletu. Eh, to bo vključeno v naše hladilnike, v naše mobilne telefone, v v, v, v čas, ko gremo obiska zdravnika, vedno. Prihodnost bo prenesla veliko inovacij, veliko rasti, veliko možnosti, odprtosti, preglednosti demokracije, znanja, varnejšega življenja, enostavnejšega življenja in pa lažjo in boljšo izobrazbo. To so bile pozitivne plati. Eh, prihodnost bo eh, spremenila eh, tudi način bojevanja. Vedno smo se, najprej smo se borili za vodo in za zemljo, potem smo se borili na morju, v vesolju. Naslednje vojne pa bodo potekali v kibernetskem prostoru in priprave za to potekajo že sedaj. Potem je tukaj kibernetska spionaža hladni vojni so, eh, je to že potekalo, ampak kaj se bo sedaj dogajalo? Veliko izseljevanja, veliko bo eh, špionaže. Eh, kibernetski aktivizem in terorizem. Kajti kdo pritisne na gumb? To je vprašanje. Sedaj ne potrebujemo toliko mišic, ne potrebujemo velike vojne za to, da povzročimo veliko škodo. Sedaj potrebujemo samo dostop do interneta in pa dober računalnik. To so stvari, ki niso del mandata e IC3, ampak to omenjam, ker je zelo težko napovedati napad vnaprej. Torej, zato bomo morali nujno izmenjevati informacije in sicer to velja za policijo in pa za obveščevalne službe. Kibernetski kriminal sedaj. Eh, sledili nam bodo v kibernetski prostor tudi eh, kriminalci. To bo resničen kriminal, ki se bo dogajal naprimer v kibernetskem eh, prostoru, potem pa je tukaj še kriminal, ki ga bo kibernetski prostor samo omogočal. Tukaj gre naprimer za posiljevanje otrok v realnem svetu, uporabite pa internet za to, naprimer, da te podobe objavite in prodajate na spletu. Kakšna je podoba sedaj? Goljofije LDV-ja. Evropa izgubi ogromno denarja zaradi takšnih goljofij. In večino tega se odvija preko računalnikov. Potem gre tukaj za programe, ki vam pokradajo informacije na računalniku. Tukaj gre za 100 milijone evrov denarja. To je velik posel. Na tem področju smo v Španiji imeli dobro akcijo, ampak že obstaja veliko kriminalnih združb. Potem so tukaj virusi, zlorabni, zlonamerni programi, phishing in tako naprej. Potem pa je tukaj še oblak. Profesor Bigel vam bo potem več povedal o tem ampak za policijo eh, oblak predstavlja velike spremembe. Prvič, vsi bomo imeli verjetno vse informacije v oblaku. Če včasih je bilo tako pri policiji, da smo uporabljali strežnik za hrambo podatkov, sedaj tega ne bo več. Na, v oblaku bomo shranjevali naše podatke. In policiji bo morda težko najti ta oblak, kajti organizirani kriminal bo eh, ustanavljal, ustvarjal eh, eh, oblake in bo povzročal težave. Torej, oblak bo veliko spremenil. Kaj se bo še spremenilo? Takšna kriminalna dejanja se lahko um, dogajajo od zunaj in zato bo verjetno več kriminala prišlo v Evropsko unijo. Kaj je razlika med tradicionalnim organiziranim kriminalom in kibernetskim kriminalom? Mislim, da je to zelo pomembna točka. Prvič, ni povezave med storilcem in zločinom v sistemu eh, spletnega kriminala. Če želim nekoga ubiti ali posiliti, moram biti fizično tam. Toda v kibernetskem kriminalu je tako, da lahko vse počnete zadaljave. Lahko torej eh, storite zločin v nekaterih drugih državah, pa nihče ne bo eh, izvedel, da ste vi to storili, kajte lahko se eh, skrijete za, za strežnike, ki so prosto na voljo na spledu. In predstavljate si, da želite prodajati kokain. Najprej ga morate eh, proizvesti v Kolumbiji, potem pa uvožite eh, pri eh, prekurzorje, potem pa jih pošljete v Brazilijo, potem pa v Južno Afriko in potem preko drugih pristanišč roba nekje pristane. In obstajajo za policijo mnoge možnosti, da to prestrežete. Pri kibernetskem kriminalu pa je tako, da je eh, to zelo težko eh, zaseči in zato ima policija velike težave. Seveda pa obstajajo tudi rešitve, ni problema brez rešitve. In ni tako, da eh, sedaj moramo misliti, da bo kriminal prevzel ta svet. Vedno obstajajo rešitve. Mislim, da obstajajo štiri poti za to, da bi se zaščitili v kibernetskem prostoru. Prvič, zavedanje. Otroci se morajo v šolah učiti o tem, kako naj se vedajo in kako naj se odzivajo na spletu. 80 odstotkov svojega časa preživijo eh, na socialnih medijih, pa nič ne vedo o tem. Oni samo doživljajo izkušnjo, da če nekaj dajo na internet, morajo vedeti, da se to ne bo nikoli umaknilo. In to jim je treba povedati, to ne bo nikoli izginilo. In treba jim je povedati, kako se trguje na internetu in kako naj agirajo. Potem pa je tukaj še zaščitno področje. Zelo pomembno je, da imamo močno infrastrukturo. Tudi iz tega se ne moramo izuzeti ni tako kot v zananjem svetu. Več ključavnic nas ne bo rešilo. Ne moramo naših najstnikov zakleniti, kajti če bodo šli. Torej, potrebujemo družbo, kjer bo postalo neprivlačno, da ste eh, kibernetski kriminalec, ampak ta hip so ti v porastu. In zato se moramo boriti proti njim. In ne nazadnje, potrebujemo a, eh, sistem, a, eh, lasniški sistem na internetu. Kdo? odloča o tem, ali bodo ostale sledi. Kdo odloča o hrambi informacij? Nekdo mora eh, nadzirati vse to, sicer ne bomo imeli nobenih možnosti, da bi to rešili. Čisto na kratko. Pred šestimi tedni se je odprl ta centar in sicer v prostorih Europola in eh, sam eh, to vodim. Kibernetski kriminal povzroča veliko škodo žrtvam in pa kibernetski kriminal, vključno s kibernetskimi napadi, eh, je eh, zelo nevaren za infrastrukturo Evropske unije. Kaj bomo mi počeli? Izbirali bomo informacije. Prvi krat bomo imeli pregled nad kibernetskim kriminalom. Problem je, da imajo vse države relativno dober pregled to, da nimamo pogleda v to, ali se z določenim primerom ukvarja že neka druga država članica in tudi nimamo virov eh, za vso to podvajanje. Torej, potrebujemo nujno, mi bomo torej eh, vozlišče informacij, potem potrebujemo izgradnjo zmogljivosti, potrebujemo operacijsko podporo, forenzično podporo, upam, da s pomočjo eh, programa Obzore 2020 in doseči moramo tudi zasebno industrijo, nevladne organizacije in pa druge lasnike digitalne infrastrukture. Zelo pomembno je, da vse te ljudi dosežemo. In še nekaj potrebujemo strategijo, tako da bomo lahko nadzirali vse medije in skupaj za eniso morda napovedali, kaj eh, nas čaka za obzorjem. To so torej področja, na katerih bomo dejavni. Sedaj pa bom sklenil svoj prispevek pokazal vam bom, kaj so naši programi. Od prvega dneva naprej verjamem, da ustanovitev tega centra zahteva zelo vključujoč um, pristop. Zato sodelujemo z Europolom. V odbo upravnem odboru so predstavniki komisije iz Evropske službe za zonanje delovanje, iz ENISE, iz eh, SIPOLA, iz Eurojusta iz um, Evropske delovne skupine za kibernetski kriminal in pa iz enote, ki se ukvarja z spolnimi zlorabami in pa ljudi iz Interpola. Um, Zagotovili smo komplementarnost, kajti kriminala je ogromno, dela je dovolj za vse. Ne želimo tekmovati med drugim, želimo uporabiti naše uh, omejene vire, zato da bi se kar se da dobro borili proti uh, kibernetskemu kriminalu, kajti kriminalci se zelo hitro prelagajajo. Imamo dobre možnosti, da bi zmagali. Ampak rekel bi, da smo začeli precej pozno in pred nami je ogromno dela lahko vam zagotovim, da bo. Evropski centar storil vse, kar je v njegovih močeh. Sodelovali bomo z raziskavami, z nevladnimi organizacijami, z Europolom, z državami članicami in z zasebnimi podjetji, zato da bi bil kibernetski prostor um, bolj varen prostor. Ampak naloga je težka. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Erting. To je zelo podobno grozljivki, kaj ni? lahko se borimo z mm, ukrepi in pa z zavedanjem. Slišali smo torej. Eno predstavitev sedaj pa je z nami še gospod Paul Trimers, eh, direktor enote za trajnostno in varno družbo iz eh, Evropske komisije. On bo predstavil sveženo kibernetski varnosti. Beseda je vaša. Eh, eh, Hvala. Torej, zato, da bi se borili pred tem grožnjam, imamo strategijo. In ta strategija se osredotoča na varnost na internetu. Kot smo že slišali, Jasno je, kako je digitalni svet pomemben za vse nas. In pri naši strategiji se osredotočamo na to, da zagotovimo, da ohranimo ekonomske in socialne koristi digitalnega sveta in da imamo odprt internet. To je tisto, kar si vsi želimo. Torej, da lahko upravljamo internet, da se internet razvija in razrašča in cveti. Zato pa tudi potrebujemo sodelovanje na področju kibernetske varnosti. Torej, vedno več je grožen incident, glede tega ni, ni treba kaj dosti dodati. Ne gre zgolj za zločine, gre celo za naravne nesreče. Včasih pride do tega, da recimo imamo človeško napako, malomarnost, da nekdo ne ve, kako se zaščititi. 9 od 10 odstotkov bi lahko preprečili zelo preprosto, To je pokazala študija. Gre za čezmejno vprašanje, za globalno vprašanje, vendar tu se seveda osredotočamo na to, kar lahko storimo v Evropi, kar lahko storimo skupaj. Ni dovolj pripravljenosti za sodelovanje na evropski ravni. Pri pripravi strategije, zlasti ko smo pripravljali direktivo o kibernetski varnosti, smo izvedli javno posvetovanje in izid tega posvetovanja je bil, da 60 odstotkov vprašanih je doživelo kakšen incident, ki jih je prizadel. Vendar le 20 odstotkov podjetij je imelo uh, nek sistem odzivanja. Torej, to je precej uh, slab znak. Zdi se, da podjetja niso pripravljena na to vrstne incidente. No, če si ogledamo situacijo, vidimo, da situacija je takšna, da pripravljamo nekaj, kar temelji na dolgi zgodovini pobud na tem področju. To ni nekaj novega. Digitalna agenda za Evropo je jasno identificirala Eh, katere so ključne eh, faktori, da, da so potrebna javnozemna partnerstva na tem področju. In tudi v, naš, v tej hiši je parlament sprejel več resolucij, več poročil eh, na to temo. V zadnjem letu je, smo bili priča porastu to vrstnih poročil in imamo tudi posebno delovno skupino naravnih sveta, ki se ukvarja s temi tveganji. Torej, skazalo se je, da potrebujemo bolj celovit pristop, da potrebujemo neko vizijo, da vse elemente, ki jih imamo na voljo, združimo. In to simbolizira dejstvo, da strategija za kibernetsko varnost se je oblikovala v sodelovanju s podpredsednico Aštonovo, komisarko Malmstromovo, ki je pristojna za notranje zadeve, sodelovala pa, pa je tudi Neli Krus, ki je pristojna za digitalno agendo. Torej, tudi na ravni služb se dobro sodeluje za to, da bi pripravili strategijo, ki vsebuje vse elemente. Torej, to je to, kar smo predstavili 7. februarja. Prosim za naslednjo prosonico. Strategija zagotavlja um, oziroma prvi del je uvod, ki pravi, da v kibernetskem prostoru želimo uh, zasledovati vrednote, ki vodijo naše evropske dejavnosti. Torej tudi v digitalnem svetu želimo zagotoviti eh, pravice, temeljne pravice, vprašanje varstva podatkov, tako kot to počnemo v realnem svetu. Drugič, strategija obravnava Eh, tveganja z več vidikov, obravnava tudi odpornost in druge vidike. Odpornost strežnikov je zelo pomemben faktor, torej da vidimo, koliko so strežniki odporni na težave. Moramo povečati boj proti kibernetski kriminaliteti, moramo povečati kibernetsko obrambo in moramo razviti evropsko mednarodno kibernetsko politiko in potem imamo tudi mm, pregled vlog in odgovornosti. Več akterjev je tu vključenih, javni akteri, zasebni akteri, agencije in tako naprej. Strategija opisuje pravila teh akterjev in kako lahko med sabo sodelujejo. Trenutno se nam zdi, da imamo celovito strategijo, ki združuje številne elemente vendar seveda ne morete pričakovati na nekem področju, ki se tako hitro razvija, da lahko ta strategija da odgovor na vse. Zato bo to živa strategija, ki se bo morala razvijati skupaj z samim razvojem, z izkušnjami in seveda preko sodelovanja med različnimi deležniki, ki imajo svoje odgovornosti znotraj te strategije. Torej, moramo okrepiti varnost in odpornost informacijskih sistemov. Pomembna je varnost dobavne verige in integriranega trga za uh, varnostne rešitve. Moramo spodbujati uh, raziskave in razvoj, potem so zelo pomembna javno-zasebno partnerstva. To vrstno sodelovanje je res pomembno, kajti zasebni sektor je tisti, ki je lasnik večine infrastruktur. Potem boje proti botnetom. No, Steve je več go, povedal glede teh botnetov, ki lahko res izvedejo množične napade. Pomemben je nadzor eh, industrijskih eh, sistemov, recimo, ko gre za nadzor uh, nad omrežji, pametna omrežja in pomembno je tudi vprašanje ozaveščanja. Potem odpornost. Odpornost je zelo pomembna. Imamo centr za evropsko uh, eh, zabor proti ki, uh, kiber, kri, kibernetski kriminaliteti, ki se bori proti kibernetski kriminaliteti moramo spodbujati hitro izvajanje zakonodaje na tem področju, vključno z direktivo, ki imamo sedaj na mizi. Potem obramba gre za razvoj zmogljivosti za zaznavo, odziv in odkrivanje. Pomembna je sinergija in dialog med eh, različnimi akteri in moramo spodbuditi sodelovanje med državami članicami Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropsko agencijo za obrambo. In zadnji del strategije je to, da pripravi politiko evropskega mednarodnega kibernetskega prostora. Tako bi okrepili mednarodno sodelovanje. Tega ne moremo storiti sami. In zanimivo je videti, da le teden dni po tem, ko smo predstavili to strategijo in direktivo, je predsednik Obama izdal dekret, ki tudi obravnava to vrstne izzive v ZDA. Torej obstaja tudi tam eh, želja potem, da se s tem spopademo na mednarodni ravni, kajti internet nima meja. In seveda moramo tudi spodbujati človekove pravice in prosto trgovino. Uh, moramo spodbujati globalne norme vedenja v kibernetskem prostoru in moramo tudi pomagati pri uh, izgradnji zmogljivosti v tretjih državah. In še zadnji del o direktivi o varnosti, varnosti na omrežju in informacijskem svetu. Ta temelji na členu 114. Moramo zagotoviti, da uživamo ekonomske in socialne prednosti na notranjem trgu. To pa zahteva tri stvari. Pripravljenost na nacionalni ravni, drugič sodelovanje na ravni EU, glede na uh, sodelovanje, ki nam omogoča sodelovanje na nacionalni ravni. In tretjič, pomembno je, da imamo Eh, kulturo, glede internetne varnosti v vseh sektorjih. Tu je seveda treba spodbujati javno-zasebno sodelovanje. Skupne zahteve na nacionalni ravni za to strategijo. Takšna strategija mora biti tudi izvedena na nacionalni ravni. In kako sodelujemo, kakšen je načrt za sodelovanje med zasebnimi javnimi deležniki in organi. Prav tako mora države članice vzpostaviti pristojni organ za sodelovanje na evropski ravni. Poleg tega pa mora imeti tudi uh, neko ekipo, ki se lahko spopada z nujnimi primeri. Computer Emergency Response Team. Enisa je tu veliko pomagala ravno za izgradnjo to vrste zmogljivosti na nacionalni ravni, tako da bi imeli tak sistem v vse država šlanicah in mislim, da ta sistem tudi imamo v vse država šlanicah sedaj. Torej, Nacionalne zmogljivosti za odziv morajo biti na precejšnji ravni in potem morajo pristojni organi sodelovati na evropski ravni. Pomembno je, da imamo zgodne obveščanje in koordiniran odziv, ko pride do tveganj in nesreč. Neseče lahko hitro rastejo in zadeve lahko zelo hitro potekajo, ko se pogovarjamo o spletnem svetu. Prav tako lahko presežejo eh, nacionalne zmogljivosti, zato se moramo med sabo obveščati. Poleg tega pa se incidenti lahko razširijo v več držav članic. In torej lahko pride do preliva iz ene države v drugo državo. In seveda, to je vse zelo pomembno. potem seveda je treba uh, delati tudi evalvacije in primerjavo med, med različnimi organi in tu lahko enisa seveda pomaga. Zgodnje obveščanje o tveganjih in nesrečah, to sem že omenjal, torej potrebujemo koordiniran odgovor, ki mora biti, ki ima temeljiti na sodelovanju evropskega NIS načrta. Potem zasebni sektor. Številni sektori so lahko prizadeti in če se jim to zgodi, morajo obvestiti pristojni organ, kateri sektori so lahko najbolj prizadeti. Torej študije kažejo, da bi to lahko bili, uh, ki so res lahko prizadeti in o katerih je potrebno poročati je sektor elektroenergije, kreditne ustanove, prevožni sektor, zdravstvo, um, dobavitelji interneta in javna uprava. No, pristop, ki bi ga tu imeli, je ta, ki ga imamo že na počet telekoma. Torej, ta imamo okvirno direktivo, ki nalaga podobne obveznosti telekomskim operaterjem. Torej, to je že znana metoda, ki bi jo uporabili tudi pri tej direktivi. Sveda se lahko pogovarjamo o tem, katere sektorje bi vključili in katerih ne. To se je nam zdelo, da je pomembno, da imamo torej pločen gled teh sektorjev, ki smo tu navedli. Potem obvladovanje tveganj to je način dela, tu gre za postopke, gre za dinamičen proces, kjer ocenjujemo tveganja, ne gre za standardne mandate. Ne, gre za to, da sprememo sorazmerne ukrepe glede na tveganje. Potem poročanje o nesrečah, o incidentih. Tu gre za incidente, ki bodo bistveno vplivali na storitve, ki jih dobavljajo te panoge. In seveda treba tudi upoštevati zaupnost podatkov in ranljivost sektorjev. Torej, toliko o direktivi. Naj torej spomnim oziroma naj se navežem na strategijo o kibernetski varnosti. Eh, strategija je širša kot sama direktiva, kajti vključuje ukrepe, da spodbujamo trg, da spodbujamo javno-zasebna partnerstva, da spodbujamo raziskave in razvoj in seveda pa imamo tu v misli tudi obzorje 2020 in upamo, da bo kibernetska varnost zelo vključena v to, da bomo imeli veliko raziskav in tehnoloških raziskav na eh, tem področju. Danes veliko govorimo o pametnih mestih, o pametnih zdravstvenih sistemih in pri vseh teh uh, sistemih bomo morali tudi upoštevati vprašanje kibernetske varnosti. Torej, toliko raziskav in razvoju in to je še zadnja prosojnica. Torej, sedaj se to obravnava na svetu in parlamentu. Svet bo to obravnaval v različnih skupinah. Obravnaval bo torej uh, to tudi v različnih formacijah sveta, tudi skupina prijateljev predsedstva bo to obravnavala in obravnavala celotno strategijo nove direktive. Seveda bom veliko sodelovala tudi z vami, upam, da bomo tudi danes lahko že izmenjali več mnen. In imamo zelo ambiciozno časovnico, da bi že čez eno leto poročali o stanju glede izvajanja strategije in da bi imeli tudi letno konferenco o kibernetski varnosti, ki bi ji predsedovali obe podpredsednici na tem področju. Tako moramo zagotoviti nadaljne sodelovanje na tem področju. To področje je zelo pomembno za Evropo. Hvala. Well, Najlepša hvala vsem trem za predstavitve, ki smo jih ravno kar slišali. Sedaj pa vprašanja in odgovore. Začeli bomo s poslankami in poslanci. Mislim, da so tu še predstavniki drugih institucij, komisije in sveta. Če želijo pač kaj povedati, naj dvignejo roke. Sedaj pa začnemo s prvim poslancem, ki prosi za besedo, gospod Klejs. Ehm, ik zal kort zijn. Ik zou ook de heren willen bedanken. Najlepša hvala, posem kratek bom. Tudi jaz bi se rad zahvalil gostom za njihova predavanja. Imam pa vprašanje, ki bi ga lahko zastavil gospodu Prsarju ali pa gospodu Örtingu. Ehm, govorili ste namreč o največjih grožnjah Eh, ki so do sedaj bile identificirane. Pozneje pač je bilo še povedano, da je zelo težko identificirati posamezne hekarje, posamezne napadalce. Tu pa seveda ne gre za posameznike, ki so napadalci. Deloma tudi države delujejo na področju kibernetskega kriminala, naprimer Kitajska. Tu je kar nekaj eh, eh, znakov, da ta država na veliko udira v kibernetske sisteme v ZDA in v Evropi, da jih eh, ustavi, sabotira, naprimer v energetskih podjetjih v elektropodjetjih in od gospoda Prsarja ali pa od gospoda Örtinga bi rad nekaj več slišal o tem. Ali se tudi odkrito govori o takih grožnjah, ki izhajajo iz držav, kot je naprimer Kitajska, ali se pa o tem ne govori, kajti tu e, obstaja tudi cela vrsta gospodarskih eh, transakcij med Evropsko unijo in eh, njenimi državami članicami na eni strani in Kitajsko na drugi strani. In zaradi tega pravzaprav se dosti krat te grožnje pometejo pod preprogo. Ali pa obstajajo tu kakšni dokazi in se Kitajska s tem konfrontira? Hvala. Sedaj pa gospa Intveld, če želite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem eh, govornikom za eh, zelo obsežne uvodne predstavitve. Mislim, da mi je zelo težko komentirati stvari in spraševati zaradi tega, ker so področja, ki so jih pokrili, tako široka, da mi pravzaprav niti ni več jasno, o čem govorimo danes. o ukrepih eh, na področju politike eh, od notranjega trga do policijskega dela, do varnostno obveščevalnega in vojaškega sektorja. To so različna področja, kjer imamo tudi zelo različna pooblastila in kompetence. V normalnem svetu je pač policijsko delo nekaj drugega od obrambe in tu imamo tudi različne varovalke za civilne svoboščine, za državljanske svoboščine. Eh, govorimo o aktivizmu, o terorizmu in zaskrbljena sem, kako mi pravzaprav razlikujemo med aktivizmom in terorizmom. Linije med posameznimi področji so uh, zabrisane. Eh, govorimo o zlorabi, goljufiji, ilegalnemu Eh, nalaganju tu gre za vprašanje avtorskih pravic eh, spolnim zlorabljanjem otrok o vojaških napadih o terorizmu vse to so zelo različne stvari jaz sem seveda zelo za interdisciplinarno sodelovanje vendar tu imamo vsega preveč vse smo vrgli v en sam koš samo zato ker se pač stvari dogajajo na internetu na spletu in mislim da to ni zadosten kriterij, eh, da bi na tem utemeljili eno politiko. Slišala sem, da obstaja programski svet eh, oziroma enoto za boj proti eh, kibernetski kriminal. Tu imamo pravzaprav še tudi predstavnike eh, službe za eh, zunanje delovanje kako so oni lahko prisotni v policijski enoti. Torej, mora nam biti jasno, o kakšni politiki govorimo, o kakšnih pooblastilih, o va kakšnih varovalkah, o kakšnih ciljih. In potem pa imamo še drugo plat zgodbe. Mi vemo, da se seveda najprej seveda zastavlja vprašanje o drugih državah, nacijah, vladah, ki izvajajo napade na sisteme znotraj Evropske unije. Naprimer, mi smo pred kratkim brali poročilo o domnevnem napadu kitajske vlade na ameriške infrastrukture. Nisem prepričana, ali je res možno slediti eh, k dejanskim vladam ali drugim povzročiteljem. Mi se pa sprašujemo, kaj pa mi delamo, kaj pa delajo vlade Evropske unije. Kako mi branimo interese Evropske unije proti napadom od zunaj. Uh, ali je to pač razlog za ukrepanje službe za zonanje delovanje, ali bomo mi potem tudi izvajali take napade, ali bomo izvajali gospodarske napade in kdo bo odločal o tem. In potem pa moramo tudi vprašati, kako je z vladami v Evropi, ki nezakonito vohunijo za svojimi državljani. Ne vem, eh, kako je z terminologijo, ki se tu uporablja nemška in tudi nizozemska eh, vlada sta kupili nezakonito vuhunsko programsko opremo za boj proti lastnim državljanom. Ali bomo mi zaščitili svoje državljane in ali bomo pač eh, zaščitili državljane tudi pred njihovimi lastnimi eh, vladami? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Tripe. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, to, kar smo slišali danes, vse skupaj ni bilo narobe. Sprašujem pa se, kaj je tu bilo novega? Slišali smo, da bo naslednja vojna v kibernetskem prostoru, vendar tudi spet sprašujem, kaj je tu novega. Že vsaj 20 let ali pa 10 let eh, slišimo poročila o tem, kako nezaščiteni smo v tem novem digitalnem svetu. Pa ne gre za majhna ali velika podjetja, eh, nacionalne ali pa mednarodne organizacije, eh, bol, eh, zdravniške ordinacije, eh, odvetniške organi, ordinac, eh, prakse in podobno. Eh, Ti menda vsi niso dovolj zaščiteni in vsak lahko krade podatke in dela druge stvari. In sedaj se sprašujem, ali je smiselno s to grožnjo, da bo naslednja vojna v kibernetskem prostoru v Evropi uporabljati eh, in porabiti veliko denarja za analize in podobno. Tisti, ki pa to hočejo, imajo možnosti, eh, lahko napadejo s na stotine ali pa na tisoče malih računalnikov in naredijo tudi tam veliko škodo. E, torej, podatkovna kompetenca, medijska varnost, e, s tem pravzaprav moramo e, zagotoviti varstvo podatkov, tudi preprečiti nepotrebno obdelovanje podatkov. Mi moramo narediti to, kar je izvedljivo. Vsako leto slišimo poročila o tem, eh, kaj lahko napadajo hekerji. In kljub vsemu se zgodi relativno malo. To je morda cinično, vendar spričo vsega tega, kar je možno dan danes, eh, se sprašujem, kako to, da nihče ni dosedaj napadel naše celotne energetske oskrbe. Se pravi, ali je eh, res ta usmerjenost v velike stvari primerna, ali ne bi morali pravzaprav iti bolj v detajle, ali, ne, ali je res pravilno, da z milijoni ustvarjamo neko navidezno varnost, ki jo centralno, po mojem mnenju, ne moremo zagotoviti. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najprej prvi komentar, ker je pač to bilo omenjeno v prvi opombi poslancev in poslank. Ne verjamem, da eh, moramo na hekerje nasplošno gledati kot na kriminalce. Eh, od tega se moramo posloviti. Eh, Hekeri so nam leta in leta pravzaprav pokazovali, kako moramo zavarovati sisteme, ko vlade niti niso vedele, zakaj gre pravzaprav. Se pravi, mi ne smemo kriviti samo tistih, ki so s prstom pokazali na uh, uh, varnostne vrzeli. Uh, ne smemo jih imenovati. Uh, Kriminalce. Seveda obstajajo kriminalci, ki poskušajo udreti v infrastrukture in varnostne strukture in zaradi tega tudi pozdravljam, kot sem tudi že dejal, dejstvo, da so ustanovili center Europola za boj proti kibernetski kriminaliteti. Mislim, da je eh, dobro, da se preiskujejo te varnostne vrzeli, ki vsekakor obstajajo. Te vrzeli je treba zapreti in treba je seveda obravnavati vse te dogodko. Ko sem si pa ogledal predlagano direktivo o eh, varnosti omrežij in informacij, moram reči, da je tu nekaj stvari, ki jih moram izpostaviti. Mislim, da ni dovolj, da informiramo o udorih, o škodi, ki je že nastala. Mislim, da moramo poskrbeti tudi za samo ranljivost. Se pravi, mi moramo pogledati, kje so vrzeli v sistemih, kje so uh, premalo resno jemali varnostne kriterije, tehnične standarde. Mislim, da je treba eh, tudi več storiti pri odgovornosti, pri jamstvu za eh, varnostne eh, standarde. Tu je potrebna izmenjava z ENISO in mi imamo celo vrsto instrumentov že na voljo. Treba se je osredotočiti na operaterje infrastruktur pa na upravljavce infrastruktur pa seveda je treba gledati tudi širše kajti mi imamo ob infrastrukturah tudi druge sisteme ki bi jih lahko poškodovali in za katere potrebujemo varnostne ukrepe. To pomeni, da je tu marsikaj še mogoče storiti. In rad bi se sedaj še navezal na to, kar je povedala Sophie Intveld. Mi ne smemo pasti v to zanko, v to past, da vse stlačimo v en koš. Mi moramo pogledati, kje imamo problem in tega moramo uh, razrešiti na terenu z dobrimi uh, učinkovitimi ukrepi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala. Ta razprava je zelo relevantna, da se o tem pogovarjamo, torej o, o kibernetski varnosti. Hvala, gospod Purser, uh, eh, Törser in Erting, za vaše prispevke. Imam pa nekaj komentarjev in tudi eno vprašanje. V Evropski strategiji za kibernetsko varnost, ki je nekaj nujnega, seveda, ne vidimo morda tega, da gre za večstransko, multidisciplinarno vprašanje. V komisiji se s tem ukvarjajo tako gospa Aštonova kot gospa Malmstromova in gospa Krus. In moramo upoštevati tudi javnost, zasebni sektor. Moramo torej obravnavati kibernetsko varnost, kibernetsko obrambo in kibernetsko kriminaliteto. Potrebujemo nek skupni organ. Pravite, da moramo imeti neko letno konferenco, neko časovnico. Zakaj vse to navajam? Imamo vprašanje za gospoda Trimersa. On pravi, večkrat je dejal tekom svoje predstavitve, da moramo to, ono, tretje in moje vprašanje je torej moramo delovati kakšna pa so finančna sredstva ki so za to na voljo kajti nima smisla da si zastavimo cilje glede neke evropske strategije, ki je seveda nujna, vendar če se to njemo sredstvo, to ni brezplačno. 7. februarja ste predstavili to strategijo. Ali se ve, kakšno so finančne sredstva na voljo? Torej, da ne bo to zgolj neka lepa izjava o namerah in lepa razprava. V postavki Je postavka Europola dobila dovolj denarja za te namene? Torej, to me zanima. Hvala. Moraes. Hvala, gospod Moraes. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem govornikom za njihove prispevke. Moje vprašanje eh, je vprašanje za gospoda Trimersa. Eh, torej, strinjam se s tem, kar je povedala gospa Intveld o širok velikem paketu, ki smo mu tu priča. Gospa Krös in tudi gospa Eštonova sta predstavili ta svežen in problem eh, za nas v parlamentu je eh, bilo pravzaprav, da se to dojamemo. E, torej, predsednik Obama je izdal pač e, to od, odredbo zaradi tega, ker je bilo treba hitro ukrepati. Mi vsi vemo, da je to nekaj slabega, mi pa ne vemo, kaj natančno je slabo in kaj bi mi morali storiti. Problem je v tem, da države članice v vsakem primeru ukrepajo. Moje vprašanje gospodu Trimersu je, Nelly Cruz je povedala, da mnoge države članice Eh, ne delujejo primerno in učinkovito na tem področju in to je zaskrbljujoče. Jan Albrecht je tudi omenil, da 7. februarja, ko so predstavili ta svežen, da so pač pri nas podjetja morala poročati o udorih eh, hekarjev. vendar bolje bi bilo, če bi poročali o šibkih točkah v sistemu, v tem svežnju. Moramo biti prepričani, Eh, da se bomo res lotili pravih groženj. Mi potrebujemo torej analize in po analizah pa menda države članice ne ukrepajo učinkovito in mi se moramo vprašati, kaj moramo storiti na mednarodni ravni in kaj moramo storiti za to, da bodo ljudje temu zaupali. In mi moramo seveda tudi videti kako je z povezavo z svežnjem o varstvu podatkov, kako je z temeljnimi pravicami. In ne smemo se lotiti kar tako stvari, eh, če to nekako vpliva na človekove eh, življenja. Gospa Fajon, hvala lepa. Eh, gospod predsednik, hvala lepa tudi vsem govornikov za zanimivo predstavitve. Že večkrat smo v preteklosti poslušali uh, o nevarnostih eh, internetnega in kibernetskega kriminala. Seveda internet prinaša mnoge eh, priložnosti. Seveda je to zastra. Šujoče. In tudi nimam uh, konkretnih vprašanj. Imeli smo pa zelo uh, dober pogovor ob zajtrku s strokovnjaki uh, za to področje. In dejstvo je, da ne govorimo o domačem kriminalu. Tu gre za čezmejni uh, kriminal, tu gre za pretok eh, velikih denarjev, pranje denarja in eh, tu gre za velika kriminalna dejanja. Pred kratkim je bilo tudi omenjeno, da se eh, pač podjetja soočajo z nevarnostmi in grožnjami za poslovne skrbi skrivnosti. E, torej, podjetja se bojijo za svoje poslovne skrivnosti in e, varovanje postaja če dalje bolj pomembno. Mi imamo pa zelo razdrobljen pravni okvir e, na področju komercialnega kriminala in mi lahko samo spremljamo, kam gre denar. Moramo pa se seveda vprašati, kaj lahko pravzaprav dela poslovni svet. Mi imamo super hekerje, ki jih ne moremo izslediti in eh, mi moramo biti seveda zelo učinkoviti pri boju eh, zopar to vrsto kriminala. Torej, sedaj imamo ta centr za boj proti kibernetski kriminaliteti in morda je to vprašanje za vas, gospod Örtinga. Eh, centr je predkrat kratkim začel s svojim delom. Kolikor vem, obstajajo zmogljivosti v vseh državah članicah. Kakšno je sodelovanje eh, z njimi? Eh, kako in kaj lahko dosežete? Ali so pravzaprav države članice proaktivne v sodelovanju s centrom? Kakšne rezultate lahko pričakujemo ali izmenjujete informacije s vsemi irrelevantnimi institucijami, kot naprimer policijo, sodniki, sodišči, toživci in podobno. Kako lahko storite več eh, pri boju Mi potrebujemo torej bolj učinkovit režim in bolj sistematično kontrolo in tudi ne vem, kje naj se v Evropskem parlamentu lotimo te naloge, da ne bi bili pač stalno korak za uh, hekerji. Kakšen bi bil pravzaprav učinkovit prisk? pristop k temu vprašanju. Gospod eh, Prser, vi ste pač rekli, da je napovedovanje tu tako kot pri vremenski eh, napovedi. Hvala lepa, gospa Fajon. Povedali ste zelo veliko zanimivih vprašanj, sedaj pa k odgovorom. Eh, institucije, ki so tu, komisija in svet, bi morda tudi hotele še kaj dodati. Če ne, Eh, želita svet in komisija kaj eh, vprašati? Ne. Potem pa sledimo istemu vrstnemu redu. Začnimo z odgovori na specifična vprašanja. Najprej gospod Prser. Najlepša hvala za ta zanimiva vprašanja. Poskušal bom odgovoriti po pač vrstnem redu, kot sem jih slišal, se pravi eh, najprej države, ki so za kibernetskimi napadi. To se dogaja, ne bi navajal nobenih imen. Tu je seveda rešitev zelo težavna. Eh, tež, seveda je preprosto skriti sledove v internetu in tudi strokovnjaki težko ugotovijo, odkot prihaja napad. Eh, je pa to seveda nekaj, kar eh, obravnava Enisa. To ni stvar našega mandata. E, mi pač ne gledamo toliko, kdo izvaja napad. Mi pravzaprav bolj gledamo na to, kako ne se pripravimo, da smo pripravljeni na napade. Se pravi, industrijo, zasebno javni sektor želimo optimalno pripraviti na napade odkudarkoli. Se pravi, vprašanje je dobro, ampak moram vas razočarati s svojim odgovorom. Morda bo eh, kolega Trolls lahko več eh, povedal eh, v zvezi s tem. Potem smo tudi govorili o grožnjah in metodah napada. Veliko je pravzaprav bilo rečeno o tem, da nismo pripravljeni. Res je to, vendar to tudi ni katastrofa. Na milijone napadov se dogaja. Torej, jaz prihajam iz finančnega eh, sektorja in. Vsako minuto se dogaja kak napad in znotraj Evrope pravzaprav opravljamo naše, dobro, naše delo kar dobro. Mi nimamo nobenih primerov velike škode. To pomeni, da je tudi naša zrelost kar dobro, vendar mi se ne smemo sprostiti, mi moramo delati naprej, mi moramo še naprej izboljševati našo obrambo in to se ne bo nikoli spremenilo, ne glede na to, kako dobri bomo. Tu gre za velike denarje, tu gre za velike nagrade. E, mi moramo imeti pred očmi napadalca in ta bo tudi postal boljši in varstvo podatkov in zasebnost. E, torej, rečeno je bilo, da ne smemo vsega slačiti v eno škatlo in tega tudi ne demamo. Varstva, e, zakonodaja o varstvu podatkov je tudi posebna zakonodaja, ločena od kibernetske varnosti. Seveda pa moramo usporedno obravnavati vprašanja, kaj ti tu gre za e, dve plati iste stvari. Mi moramo pač pravzaprav povezovati varnost podatkov z uh, uh, kibernetsko varnostjo. Mi ne moremo imeti uh, dobre zašite uh, podatkov in dobro uh, uh, kibernetsko varnost. Uh, To pomeni, da potrebujemo okvir, ki bo pravzaprav uh, zagotavljal dovolj dobre kontrole, da bo pač uh, na ta način omogočeno ustrezno varovanje podatkov in zasebnosti. E, bilo je pač povedano, da bo prišlo do kubernetske vojne, da nismo pripravljeni in zakaj toliko denarja zapravljati. Mislim, da smo kar dobro zaščiteni, seveda moramo postati še boljši pridružujem se temu komentarju. Seveda je pomembno, kako bomo porabili denar in tu imamo celo vrsto instrumentov na voljo. In eh, Centr eh, za boj proti kibernetski kriminaliteti je en instrument, komisija ima svoje eh, instrumente, se pravi, eh, ne smemo imeti fragmentiranega pristopa, mi eh, ne smemo delati novih stvari, ker je to nepotrebno. To bi bilo ekonomsko neupravljeno upravičeno. Enisa poskuša pravzaprav usklajevati sedanje zmogljivosti in to pomeni, da se opiramo na to, kar že obstaja in ne iščemo pravzaprav eh, novih eh, stvari, ki niso potrebne. Govor, govor je bilo tudi o ranljivosti in da moramo poiskati, kje smo ranljivi. Seveda to delamo, mi iščemo eh, ranljivosti in to dela pač eh, zasebni sektor, pa tudi jaseb, eh, javni sektor. In izkušen pa lahko povem naslednje. Če imate neko rešitev za ranljivost, je dosti krat ne morete uporabiti. Rešitev lahko povzroči več problemov kot sama ranljivost. Dosti krat se delajo, delajo rešitve za široko publiko, vsaka publika pa ima svoje specifične eh, pogoje. Pred 15 leti sem v finančni instituciji razvil sistem, ki je bila pač zaupna eh, komunikacijska baza. Eh, mi smo dolgo časa delali na tem, kaj se je zgodilo, ko smo pač eh, poskušali eh, zagnati aplikacijo, ni delovala. Aplikacija naj bi namreč upoštevala tudi ranljivosti sistema in ni delovala. Se pravi, tu gre za uravnovešenje. Mi iščemo seveda ranljivosti, vendar problem je bolj v tem, kako bomo izobraževali ljudi pri dizajniranju eh, stvari, kako bomo pač eh, poskrbeli za njihovo usposobljenost. mi moramo pravzaprav eh, dosti krat uporabljati določene kompenzacije za ranljivost. Eh, govorili smo o tem, da smo tu multidisciplinski in da je tu imamo zelo širok pristop. Seveda moramo ločevati to, kar lahko ločujemo, vendar to, kar je po, skupno vsem moramo tudi skupno obravnavati in to lahko naredimo na zelo uspešen način. Mislim, da je naš način ukrepanja dober kompromis. Če se ogledamo novo strategijo za kibernetsko varnost in direktivo, menimo, da je eh, to kar dobro uravnovešeno in da so dosežki teh dobri. Ali je treba storiti več? Da. Ali vemo, kaj storiti? Da. Uh, Seveda imamo probleme s eh, proračunom, eh, s finančnimi viri in vi to lahko spremenite. Eh, to je seveda stvar evolucije. Mi smo sredi gospodarske krize, vsi želijo denar, tudi mi in ga nimamo. To je dejstvo. Vendar grožnje postajajo širše, gre za več denarja in zaradi tega moramo tudi investirati več denarja, tudi za to, da ohranjamo Eh, ravnovesje. Nikoli ne bomo imeli perfektnega sistema, vendar stvari morajo delovati in zato moramo seveda stalno investirati. In potem pa še zadnje vprašanje, temeljne pravice in, in konfliktu. Mislim, da se mora Enisa tudi stalno s tem uh, ukvarjati. Mi smo že poskušali zagotoviti uh, proaktivni pristop in mi poskušamo seveda. Uh, delati v skladu s temeljni pravicami in to velja tudi za moje kolege. Pomembno je, da stalno usposabljamo ljudi tudi za to, vendar mislim, da nam kar dobro gre. E, pri bodoči zakonodaji moramo seveda biti še boljši, to je seveda zelo dobra stvar, vendar mi moramo seveda določene stvari še nadoknaditi in tudi eh, države morda še eh, ne izpolnjujejo vsega, kar morajo, vendar ljudje delajo na tem. Potem pa superhekari, ki jih ne moremo izslediti. Mislim, da ne smemo biti pretirano zaskrbljeni zaradi njih. Eh, spet ponavljam, ne moremo vseh izslediti, nikdo nam nikoli ne bo uspelo, kajti ljudje bodo vedno veliko vlagali v to, lahko pa si prizadevamo za optimalno ravnotežje. Kaj je torej moja glavna sporočila? Stvari niso tako grozne, kot so videti da povečati moramo proračun, nameniti moramo več virov. Ampak eh, evropska strategija je dober korak v pravi smeri. In zakonodaja o varstvu podatkov je dober korak v pravi smeri. Eh, nadaljujemo s tem in bomo doživeli gotovo tudi boljše rezultate. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bursar. Sedaj pa je na vrsti gospod Erting. Hvala lepa. Rad bi se navezal na gospoda Bursarja varnostna strategija v kibernetskem svetu je zelo dober korak v pravi smeri in mislim, da je tudi zelo uravnotežena. Žal vam ne bom mogel ponuditi podrobnosti v zvezi s tem, kajti mi se ukvarjamo s kriminalom. Lahko pa spremljamo ta, to vrstne napode, napade, kajti problem na internetu je, da uporabljaš isto tehniko ali um, ne glede na to, ali kradeš identiteto ali denar, ampak poznati moramo namen in Gospe Infeld, Infeld bi rad povedal to. Ja, veliko stvari je v isti košari, morda celo preveč stvari. In sam se osredotočam na kibernetski kriminal in ne na druge stvari problem je, da včasih obstajajo siva območja in da moramo včasih dati informacije nekomu drugemu, kaj ti to ni moje področje. In mislim, da moramo priznati tudi to, da način, kako kriminalci uporabljajo tehnike, eh, so zelo podobni, ne glede na to, ali delajo za državo, za eh, družbo. Gre pač za ta način, gre za en način penetracije, ki ga pač uporabljajo. Sam si pogledam kriminal, sam se ukvarjam za kriminalom. Uh, in na noben način se ne bomo ukvarjali z ničemer drugim kot s kriminalom. Ampak včasih bomo nadeteli na siva območja in se bomo morali pogovarjati z drugimi, ki bodo za to poskrbeli. Specifično ste vprašali, kaj, eh, kaj dela jo predstavniki službe za eh, evropsko zonalno delovanje v odboru. Tukaj gre za um, eh, kibernetske kriminal zune Evropske unije. Uh, tukaj gre za ocene, odkot prihaja napad, naprimer, če se to dogaja drugot, v vzhodnji Evropi, na Balkanu ali v Afriki. In potem oni namenjajo denar v tista območja, ki predstavljajo največjo grožnjo za Evropsko unijo. Potem smo slišali vprašanje neke gospe, ki je dejala, da se ne moremo boriti, eh, da nimamo toliko možnosti, da bi se morali boriti, da bi morali ščititi majhna podjetja. In ravno to počnemo, Steve in jaz. Poskuš, Steve poskuša okrepiti zaščito in pomagali bomo državam članicam, državam članicam da bodo identificirali storilce in jih um, zaprle. Torej, tiste, ki uh, kradajo denar ali pa informacije. Gospod Albrecht je razlikoval med uh, dobrimi in slabimi hekerji. Vidim, da eh, pod, razumete eh, dobre in kar se tiče eh, ta zlobnih hekarjev, vse strinjamo, da niso tako dobri. Sam sem uradnik in jaz si ne morem pravošiti tega mnenja. Državam, članicam bomo pač pomagali, podprli jih bomo, ne moramo. Torej, nudili bomo pomoč skladno za zakonodajo. In rad bi povedal še to, da imamo v Europolu zelo močen sistem za eh, varstvo podatkov. Lahko vam zagotovil, da je varstvo podatkov v Europolu zelo dobro, mnogo boljše kot naprimer na Danskem, ki tudi sicer ni banana republika. Pomagali bomo uh, tistim, ki, kjer je to dobro preučeno. In sedaj pričakujemo deset inšpektorov iz skupnega organa. Torej, eh, pripričani ste, da bomo imeli nadzor. Gospod Demer je vprašal, če imamo denar. Ne, nimamo denarja. Vsaj ne za leto 2013. Denar, ki ga sedaj uporabljam, smo iztisnili iz obstoječega a, proračuna. Ampak a, slišal sem, da je luč na koncu tunela v proračunu za leto 2014 in upam, da je to res. Gospa Fajon je omenila, da imamo dobre kriminalce, dobre zločince in strinjam se z vami. Večina, ki jih pristane v zaporu, pa so tisti ta neumni, res pametni pa so še vedno na prostosti. In to velja tako za normalni, za običajni eh, kriminal, kot za kibernetski kriminal. In verjetno bo to še naprej ostal problem. Ampak pač moramo svoje delo opravljati boljše in strinjam se s Stevom, da pravzaprav nismo tako slabi. Številne policijske organizacije izgrajujejo zmogljivosti na področjih, kjer pravzaprav nimajo denarja. In ker se ukvarjamo s kibernetskim kriminalom, zato ni nič manj normalnega kriminala in smo v času vrčevanja. In videti je, da je tako, da če je visoka stopna zaposlenosti, potem imate tudi visoko stopno kriminala. Poleg kibernetskega kriminala je še veliko normalnega kriminala. V Evropski uniji so države, ki poznajo dober sistem, Združeno kraljestvo, Nizozemska, naprimer. So pa tudi države, ki imajo zelo slab sistem in potrebujemo solidarnost oziroma, oziroma biti moramo solidarni do teh držav, kajti vsi skupaj moramo biti eh, boljši. Proti komu, proti čemu se borimo, kaj je resnični kriminal? Imamo globoke, imamo velike probleme s hekerji, ki uporabljajo zelo namerno programo za to, da kradajo denar. Potem se lahko zgodi tudi, da vam ugrabijo računalnik in računalnika ne boste mogli več upravljati in pokrali vam bomo denar. In tri odstotki vseh, ki so uh, prizadeti, um, so zelo finančno prizadeti. Ampak večina bank ne bo povedala, enostavno samo plačujejo in to ostane skrivnost na, pri goljofijah s kreditnimi karticami na spletu, pa je tako, da 65 odstotkov vsega kriminala na spletu predstavljajo ravno goljofije z kreditnimi karticami. To predstavlja velikanske izgube. In torej 65 odstotkov eh, tvrznega kriminala odpade na kreditne kartice. Um, in eh, to področje moramo oblikovati tako, da bo bolj varno. Potrebujemo tudi, naprimer, Bluetooth, eh, načine, to bi izboljšalo položaj. Ali sodelujemo z, drugi? da. z drugimi? Da. Ihor Just uh, eh, ima um, uradnika za zvezo v našem centru. Isto velja za Interpol. Pogovarjamo se za Eniso, če bi lahko vključili tudi Sipol in druge. Vsi priznavamo, da moramo sodelovati drug z drugim. S policijo zelo dobro sodelujemo. Obstaja sicer tendenca, da bi zaščitili svoje informacije, ampak sedaj razumemo, da jih moramo deliti. Tudi sam sem optimističen, tako kot Steve. Pred nami je dolga pot in sicer navzgor, ampak sem prepričan, da bomo dosegli cilj. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Trimers iz Evropske komisije. združil bom odgovore na vaše vprašanje. Eno vprašanje je, kakšna je naša analiza in ki bomo štartali in kaj želimo doseči, naprimer, kar se tiče vprašanja o naravi tega, kar se dogaja na terenu. Slišali smo, da je Enisa izdelala že analizo, to isto velja za Interpol. Kakšna je ocena analiza pripravljenosti, to je vprašal gospod Moraes. Potem imamo analizo pripravljenosti držav članic, pa tudi potrošnikov oziroma zasebnega sektorja. Izdelali smo številne analize in sedaj združujemo elemente iz različnih posvetovanj, analiz, študij in tako naprej. In veliko tega boste našli tudi v poročilu. Države članice smo pred kratkim spraševali, ali so dobro pripravljene, ali imajo načrt za sodelovanje. Ja ali imajo načrt za obvladovanje eh, dogodkov oziroma nesreč. In države članice so različno pripravljene po Evropi. To boste našli na 23. strani ocene vpliva. Stvari se sicer spreminjajo, ampak zelo pomemben element je tudi ta, da pod pogrešamo informacije, naprimer, kakšni so stroški uh, kibernetskih napadov. Danes smo slišali uh, eh, 100 milijard evrov, potem smo eh, slišali številke v zvezi z škodami podjetij, milijon do 6 milijonov in tako naprej. Premalo je analize in poročanja, zato ti podatki niso tako jasni. Kaj želimo doseči? Videli smo, da so ti problemi med seboj zelo povezani. In prišli smo do tega, da moramo elemente združiti. Kaj ti? Videti je, da nismo dovolj pripravljeni, raven pripravljenosti ni zadostna in nismo dovolj pripravljeni eh, na kibernetske napade. Torej, splošni cilj strategije je, da bi morala Evropska unija zaščititi spletno okolje, zagotoviti bi morala svobodo in pa varnost, ki bo koristila vsem. Sedaj pa ali združujemo preveč? Mislimo, da ne. To kar je treba zdaj storiti, je to, da združimo interese akterje v skupno strategijo. To pa ne pomeni, pomeni, da se ne bomo osredotočali. Imamo splošne cilje, imamo te analize, ampak seveda se moramo še vedno osredotočati na določeno prioritete, kjer moramo narediti korake naprej, kjer lahko delamo korake naprej. Danes vam dal konkretni primer. Tukaj gre za direktivo za spletno in omrežno varnost. Če tudi bomo morali o tem še veliko govoriti, naprimer, kar se tiče modalitet izvajanja. Potem ste spraševali tudi, kako potem obvladate vse te, vsa ta področja To je do neke mere določeno v direktivi. Tukaj je opisano, kakšne so povezave med določenimi področji. Delno pa je treba to še razviti. In v strategiji boste prebrali, da je treba na nekaterih področjih razviti izmenjavo najboljših praks in tako naprej. Mi zato tudi nudimo pomoč. Naprimer, ustanovili bomo javno zasebno platformo ki bo pripomogla k sodelovanju med zasebnim in um, javnim sektorjem. Poskušali bomo pomagati ustvarjati uh, prakse in postopke, ki bodo potem vključeni v uh, ukrepe preprečevanja. Torej, osredotočanje, določanje uh, umestnikov, pa tudi varovalke. Ohraniti pa moramo skupni pristop, kajti To je v povezavi z naravo problema. Ali smo tu sami? Ne, to se dogaja tudi drugot po svetu. Če si pogledate strategijo, ki so jo razvili v ZDA, bi lahko rekli, da je tam en element, ki je zelo drugačen, kajti tam je veliko govora o kibernetski vojni. To pa ni del naše strategije. So pa tam številni elementi, ki so skupni našim in tudi v ZDA se problema lotevajo z različnih vidikov. Če pogledate naše države članice, boste videli, da, je, da so ponekod uvedli sodelovanje med ministrstvi in mi jih podpiramo pri tem, kajti e, treba se skupaj lotiti takšnih napadov. In težko je reči, ko pride do napada, ali bo napad samo kibernetski ali bo fizičen. In zato potrebujemo povezavo oziroma sodelovanje med fizičnim in, in, in kibernetskim eh, delom in odzivom. In to se sedaj dogaja v številnih državah članicah. Če tudi je zelo težko, bomo uh, imeli skupen pristop. Torej, osredotečali se bomo, potrebujemo opredelitev umestnikov. To je proces, ki se še razvija. So pa tukaj še varovalke. Naj poudarim še nekaj. V tej strategiji ne gre samo za to, da uvedemo zakonodajne ukrepe. Gre za več v smislu ukrepov, ki jih lahko ljudje sprejmajo. In imamo poziv eh, ljudem, kaj lahko sami storijo. Ljudje morajo biti eh, pripravljeni in eh, ozaveščeni. In tudi ti vidiki so osvetljeni v strategiji. Treba je ustvariti zmogljivosti naprimer uvedli smo oktobra določeno akcijo na tem področju eh, skupaj za Eniso, potem je treba razviti pr eh, pristop upravljanja s tveganjem in tudi tukaj sodelujemo z zasebnim sektorem. Strategija vseboje številne elemente, kjer ukrepi že potekajo in pozivamo tudi ljudi, posameznike, naj izgradijo svojo zmogljivost, izboljšajo svojo zmogljivost in naj ukrepijo svoje zavedanje v zvezi s kibernetskimi napadi. Pa si pogledamo nekoliko bolj podrebno, podrobno še vidik direktive. Mislim, da smo v direktivi jasno napisali, da to zadeva tako zasebni kot javni sektor in znotraj zasebnega sektorja so akterji, ki imajo okrepljeno odgovornost. Ko govorimo naprimer o razvoju um, pristopov um, upravljanja s tveganjem. In potrebujemo tudi ustrezno obveščanje, ki pa ne bo predstavljalo prevelike obremenitve. In tukaj je še vidik odgovornosti in pa zaščite industrijske lastnine. Vse to je upisano v direktivi. Ali bi morala vse to biti tema ene direktive? O tem bi se lahko razpravljali, če pogledate ZDA. Oni so v direktivo vključili tudi kemični sektor. Mi tega nismo storili. V ZDA so vključili tudi ključni internet. Potem, ali bi morali določene obveznosti imeti tudi ponudniki eh, programske opreme in pa eh, strojne opreme? Gotovo bi morali imeti standarde za rešitve na trgu, ki imajo eh, določeno kakovost. In tukaj potrebujemo sodelovanje z zasebnim sektorjem. Ali lahko opravijo z vsemi problemi? Ne nujno. Torej, res bomo, potrebo bomo potrebovali raziskave in razvoj. In pri tem podpiram to, kar je povedal Steve o eh, varnosti in zasebnosti. Eh, meje moramo eh, raztegniti in to je določen izziv. Kajti ni nujno, da bo razmerje med zasebnostjo in varnostjo enako sedaj kot v prihodnosti. In zato to oboje povezujemo z raziskovalnimi dejavnostmi. Varstvo podatkov je zelo specifično upisano v direktivi in v strategiji in smo v veliki interakciji z ljudmi iz eh, DG, eh, DG Houston, eh, ki so odgovorni za to, za to, da smo poskrbeli, da smo vključili prave varovalke. In končno, sedaj prehajam koncu, kajti čas mineva, ali imamo dovolj virov, ste vprašali. torej, a, torej potrebujemo pomoč potem jav, iz javnega sektorja in pa tudi zasebni sektor. Potrebujemo torej sredstva iz zasebnega sektorja. Potem obzorje 2020, to sem že omenil, to e, bo pomembno orodje, pa tudi e, instrument za povezovanje Evrope. Tudi to je pomembno orodje za podporo čezmejnih dejavnosti. Potem vprašanje, ali imamo dovolj virov težko je v Evropi oceniti vsa sredstva, ki se v to vlagajo, kajti veliko se dogaja na nacionalni ravni. Ni dovolj, da imamo vse agregirano, agregirano na a, eh, evropski ravni, ampak lahko bi se osredotočili tudi na a, eh, znanje na sposobnosti, ali imamo dovolj ljudi, ki so usposobljeni za to. Ne samo akademsko usposobljeni, ampak tudi usposobljeni na srednji ravni, zato da se ukvarjajo z varnostjo. To je povezano z usposabljanjem, s smernicami. In v vseh poročilih, ki smo jih dobili, je ocenjeno, da eh, bomo potrebovali usposobljene ljudi na tem področju ko govorimo o digitalnih sposobnostih. Torej, nekdo me je vprašal, zakaj imamo tako malo ljudi danes, kajti pred desetimi leti kibernetska varnost ni bila zanimiva, to ni bila zanimiva tema danes, zahvaljujoč eh, dovolj pozornosti, pa se ljudje, ljudje veliko bolj eh, osredotočajo na to, da potrebujemo karijere, da imamo karijere eh, na tem področju in sedaj se tudi univerze bolj posvečajo temu. Potem, ali imamo dovolj usposobljenih ljudi v Evropi na tem področju? Seveda ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vam. Slišali smo sedaj tri, pred, eh, tri predstavitve in hvala lepa za to. To je redna praksa v odboru Libe, da imamo javne predstavitve. Eh, občutek sem imel, da so naši poslanci slišali te predstavitve in da so jih zelo natančno spremljali in da imamo vsi občutek, da so bile predstavitve zelo, zelo zanimive ne samo zato, ker so bile to predstavitve, ki so bile zelo globoke in polne podrobnosti. Slišali smo tudi globoke prispevke, ampak izrazili ste tudi veliko zavezanost tem zelo pomembnim temam. In odbor Libe bo to spremljal in prepričan sem, da bo ta tema vedno znova vrščena na dnevni red. Pa ne samo našega odbora, tudi Evropskega parlamenta. Res lepa hvala za to. Uživali smo v vaših predstavitvah. Hvala lepa, da ste bili z nami. In končali smo v pravem trenutku. Kajti sedaj bomo nadaljevali za naslednjo točko, ki se posveča uh, zaščiti uh, oziroma varstvo zasebnosti na področju računalništva v oblaku. Hvala, hvala, da ste bili z nami. Kot sem dejal, sedaj bomo nadaljevali sa točko 13, ki se nanaša na eh, varstvo zasebnosti na področju računalništva v oblaku in pa to je povezano z bojem proti kibernetske kriminaliteti. Slišali bomo predstavitev študije gospoda Bodna in pa profesorja Didjera Biga. Lepo vaju pozdravljam, prosim, če stopite sem. Lepo vaju pozdravljam. Afternoon. Dobar dan. Prosim, da se usedete. Oba profesorja sta vodila tim, ki je izdelal to študijo. Uh, prihajata iz Centra za evropske politične študije. Oziroma, gospod Didier Biger prihaja iz Centra za evropske politične študije. Gospod Boden pa je zasebni odvetnik. In predstavila bosta izsledke študije in pa osvetlila bosta najpomembnejše točke, ki zanimajo odbor Libe. Zatem pa bomo imeli razpravo. Eh, mislim, da bi 20 minut eh, namenili profesorjema, potem pa bi začeli za razpravo. Kaj ti? Ne bi smeli za to točko dnevnega reda porabiti več kot 45 minut, kajti potem se bomo ukvarjali še s poročilom gospe Judith Sargentini. Dobro. Besedo dobi profesor Big. So we, we have done uh, this not for Mi smo naredili to študijo, vendar ne za evropski Torej, to smo naredili za Evropski parlament študijo o boju proti kibernetski kriminaliteti in varstvu zasebnosti na področju računalništva oblakov obrali smo interdisciplinarni pristop in vključili smo različne strokovnjake, odvetnike in tako naprej. In kaj smo gotovili, da gre za tehnično vprašanje, vendar zato to ni nič eh, skrivnostnega, moramo se zavedati, da vprašanje ni namenjeno le strokovnjako. Velika vprašanja so jasnejša, kot se zdi. Politike ne, smem, ne smemo pokopati v tehnično znanje, kaj je pomembno. In to sem skušal predstaviti na drugi prosojnici in sicer, da predstavimo določene povdarke. Najprej vprašanje, ali imamo porast kriminala v, na internetu drugič izguba podatkov, tretjič pravni vidiki baste podatkov in kakšne so naskrižja med zakonodajami, ki obstajajo na svetu in kako se obravnavajo evropski državljani. Potem je vprašanje pristojnosti in odgovornosti in zadnje vprašanje je prenos podatkov v tretje države. Torej, vprašanje meja kibernetske kriminalitete. Evropski okvir glede računovalništva v oblaku ne obravnava meja kibernetske kriminalitete in zato obstaja nevarnost, da so meje zabrisane med različnimi elementi obramba, obveščevalni podatki, uh, politika glede uh, kazenskih podatkov, kazenskih dejanj in drugi vidiki, ki so zelo različni in ko jih povezujemo, imamo težave. Seznam področji vključuje kibernetsko kriminaliteto, pa tudi kibernetsko varnost, vohunstvo, sabotažo in vse vrste nezakoniti dejavnosti, ki potekajo na, na spletu. Težava je, da seveda lahko to razumemo z vidika nekoga, ki piše besedilo. Torej, le dodamo vrstico in dodamo torej, vrstico v svojem besedilu, če ste odvetnik. Ampak tu nekoliko mešamo različne zadeve in veri so zelo različni. Zato je zelo pomembno, da razumemo, da je težko delati, če rečemo, da če je nekaj kibernetsko, potem pomeni, da je vse povezano. Potem eh, specifika računalništva v oblaku to preredko obravnamo v evropski zakonodaji. Tega ne obravnava posebej, temveč med kibernetskimi tveganji. Kakšne pa so specifike računalništva v oblaku? To bomo obravnali kasneje. Veliko elementov je, ki obravnavajo vlogo računalništva. Eh, ki jih obravnate Enisa in Europol. Naloga teh agencij mora biti jasno določena. Povezovanje elementov še ni do, dobra opredelitev, to je zgolj neka praktična rešitev prihaja pa tudi do prekrivanja nekaterih težav, pa ne obravnavamo. Če nimamo jasnih opredelitev, jasnih določitev odgovornosti, potem eh, ne bomo ustvarili tega, kar potrebujemo. Potrebujemo sodelovanje, ne pa prekrivanje. In to je pomembno. Torej, res moramo razumeti, zakaj gre. Če sledimo kibernetsko kriminaliteto, imamo tu dve težavi. Ena država je strah, In druga težava so stroški. V praksi se beseda kibernetska kriminaliteta uporablja za številne vrste kaznjivih dejanj. To smo slišali že v prejšnjih predstavitvah. Rad bi izpostavil to, da seveda kibernetska kriminaliteta je nekaj, kar je povezano z številnimi področji torej moramo se zavedati, o katerih kaznjivih dejanjih govorimo, ko govorimo o kibernetski kriminaliteti. Recimo za uh, evropske državljane je verjetno najbolj znana stvar, goljuf, so verjetno najbolj znana stvar goljufivi e-maili. Stroški 10 centov na leto na osebo. Vendar, če želimo uh, preprečiti uh, velike napade, moramo porabiti morda 60 funtov na osebo na leto. Torej, določeni uh, strahovi so morda upravičeni. Vendar gre vprašanje za to, ali je strah upravičen ali gre bolj za politiko zastraševanja obstajajo medijski pritiski glede kibernetske kriminalitete. Določeni vidiki so res pomembni, določeni pa so manj pomembni in morda bi jih bolje obravnavali z resno represijo kriminalcev, ne pa da se s tem spopadamo na preventiven način. Česa pa mediji ne omenjajo? Izzivi glede zasebnosti. Računalništvo v oblaku. je nekaj, kar predstavlja številne tveganja, ki, so, ki jih podcenjujemo. In temu smo pričakali, imamo razpravo med strokovnjaki. Torej, zakonodajni okvir, ki jo imamo, je star 40 let in ni več primeren za nove dejavnosti, ki potekajo v oblaku. In kakšna so tveganja za potrošnike? Tisti, ki upravlja z oblakom, lahko napačno upravlja s podatki, ki jih ti zaupajo. In S tem um, se pravice potrošnikov ne izvajajo. Torej, zgodi se tudi, da uh, se ne ve, kakšne so odgovornosti in zelo je pomembno, da vse to upoštevamo zlasti, ko gre za vprašanje zaupnosti podatkov. To mora biti prioritetna naloga. Zakaj pa to ni tako? Kaj ti zdi se, da se moramo odločati med različnimi vidiki, zakaj gre. Ali je to v pristojnosti državljanov, policije? Skratka, vidimo, da obstajate dve viziji, kako urejati internet. Sta si pa med sabo nasprotni glede kakšen, kakšen odnos med podjetji, kakšen odnos med državami, med državo in podjetjem. Ključna točka tu je to, da večina agencij želi nekaj jasnega. Želijo si globalne regulacije interneta, kajti le tako imamo lahko skupno strategijo, ki ni le nacionalna, evropska, temveč je globalna. Torej, to je v srčki razprave. Recimo dodeljevanje IP naslovov. Kako je to povezano s kibernetsko kriminaliteto? Torej, pri računalništvu v oblaku omogočamo komuniciranje med osebami in te osebe imajo IP naslove. To je edini način, da lahko rešimo težave, do katerih lahko pride, oziroma to je pač neka najbolj splošna rešitev. Vendar seveda pa tu lahko pride do težav glede odnosov med državami podjetji in med državnimi sistemi elementov je interoperabilnost. In seveda druge regije razvijajo svoje internetne sisteme, to smo že slišali. Torej, to je eden od elementov, ki mora biti vključen v razpravo. Zakaj? Gre za vprašanje izguje podatkov in vašta podatkov v računalništvu oblaku. Evropski državljani niso dovolj vključeni v to razpravo. Pogosto se govori o nacionalnih državah, o podjetjih, o sodelovanju med državami. Kje pa se tu zgubi posameznik? Za nas je to ključno vprašanje. Torej posameznik ne potrošnik, temveč posameznik, posameznik kot državljan. In to je ključno vprašanje, ki ga moramo vsi obravnavati. Pogosto ga prezremo. Zakaj? Ker se osredotočamo na nacionalno varnost, na kriminal in torej eh, ne znamo določiti pravih prioritet. Torej, razprava se omejuje zgolj na te vidike. Če razmišljamo o varstvu podatkov z vidika posameznikov, je to posebno drugače, kot če to obravnavamo z vidika podjetja ali držav. In vprašanje posameznika nismo dovolj dobro obravnavali. Torej, zaključil bom z besedami, da je ključni izziv varstvo podatkov. Obdelujejo se podatki posameznikov in kdo nadzira te podatke, kdo je pristojen za varstvo teh podatkov. In kaj se zgodi, ko se te podatke obravnava skladno z zakonodajo tretjih držav? No, moj kolega bo povedal nekaj več o tem. Oh, Uh, Najlepša hvala, profesor Bigo, da ste predstavili interdisciplinarna vprašanja. To, kar želim sedaj storiti, je, da se osredotočim na eh, določene vidike. Mora pomaga eh, če razmišljamo o kategorijah disciplin, razmišljali smo o kibernetskem kriminalu, nismo tu, da razpravljamo o svežnju za kibernetsko varnost, temveč o poročilu parlamentu, ki smo ga pripravili torej mi smo se tu dotaknili vprašanj nacionalne varnosti, to je seveda zelo delikatno vprašanje, tu je pa še tretje vprašanje, to je eh, zbiranje eh, eh, tujih držav, tu gre seveda za tudi vprašanje zbiranja obveščevalnih informacij, In mi moramo seveda razmisliti tudi o zaščiti pravic evropskih državljanov pred nadzorom strani eh, tretjih držav, eh, če je to nezakonito v skladu z evropsko zakonodajo. Mislim, da smo spustili en prikaz. Na tej sliki Na levi strani vidite moderni podatkovni center. Na desni pa vidite fotografijo sobe, ki je bila uh, narejena leta 2003 v telekomunikacijskem centru v Los, on, Los Angelesu. In če razmišljamo o računalništvu v oblaku, eh, razmišljamo seveda o tem, kje bomo kot uporabniki shranjevali eh, svoje slike, svojo elektronsko eh, pošto, vendar je to seveda bistveno bolj pomembno za vlade in poslovni svet. Če so namreč do sedaj hoteli obdelovati podatke evropskih državljanov, so uporabljali Eh, računalnike in programsko opremo na evropskem ozemlju. Sedaj pa se lahko seveda zgodi, da bo, bodo migrirali vsi podatki v oblake za procesiranje in ne za shranjevanje. Eh, kajti tu v oblaku lahko na tisoče računalnikov obdeluje problem hkrati, In to je seveda dosti bolj zanimivo kot samo shranjevanje podatkov. Naj predstavim eh, zgodovino eh, ene same države. Ne morem govoriti o tem, ne, da bi se skliceval na ZDA, kaj ti eh, v ZDA imajo največje kapacitete za računalništvo v oblaku. Leta 2003 je internetni tehnik iz AT&T v San Francisku ugotovil, da se v njegovem centru gradi nek skrivni prostor, ki eh, vsebuje razdelilnik za eh, podatke in tu so dejansko tudi pregledovali promet v tem optičnem kablu in uh, takoj so, da uh, podatke posredovali obveševalni službi ZDA. Šele leta 2008 je ta zgodba prišla v medije in tu so menili, da gre za nezakoniti nadzor uh, nad državljane ZDA. Eh, torej, leta 2007 so te aktivnosti legalizirali zaradi tudi pozornosti prebivalcev. Legalizirali so novo paradigmo, ki predvideva pravzaprav zbiranje vsega in poznejšo analizo. Predvidena je pa posebna zaščita za državljane ZDA. Se pravi, kontroverza je nastala torej samo okoli pravic državljanov ZDA. Ni bilo govora o učinku na tuje državljane. Leta 2008, preden so izvolili predsednika Obamo, so politično razrešili ta vprašanja z ustreznim zakonom o eh, spremembi zakona o obveščevalnih informacijah eh, in tu gre torej tudi za zbiranje tujih obveščevalnih informacij in eh, tu se osredotočajo torej na preostali del sveta. Tu imajo pač bjanko odobritev za eno leto in zaščiteni so državljani ZDA, se je treba pač opraviti v tajnosti, predvidene so kazni in to se opravlja z, eh, v skladu s četrtim amandmajem ameriške eh, ustave. Torej, oglejmo si to kaj je mišljeno s tujimi obveščevalnimi informacijami in to je širše kot mislite tu vidite klauzulo tu vključujejo sabotažo eh, vohunstvo in podobno vključuje pa se tudi informacije eh, o tujih političnih eh, organizacijah ali pa nekaj kar vpliva na Eh, zunanjo politiko ZDA. Se pravi, to je seveda zelo široka definicija. In če si ogledamo eh, zakone o nacionalni varnosti v evropskih državah, ne najdemo nikjer tako širokega mandata za politični nadzor. Naj povzamem, sekcija 81a vključuje tri elemente, ki so bili do sedaj v treh zakonodajah. Prvič so izkombinirali leta 2008, se pravi, zbirajo torej podatke za nedržavljane ZDA, drugič upoštevajo torej računalništvo v oblaku, se pravi, tu ne gre za prisluškovanje AT&T-ju, se pravi, telekomunikacijskim podjetjem, temveč eh, Microsoftu in podobnim je možno dati ukaz, da spoštujejo to pravilo. Se pravi, če se uporablja eh, določena kadiranje za vaše podatke preden gre v oblak, eh, to ni nobena zaščita, kaj ti tu gre dejansko masi, za masivno paralelno usporedno procesiranje. In tretjič, tu omenjajo nacionalno varnost in tu je dejansko predviden politični nadzor zaradi pač lastne zunanje politike. Uh, politični nadzor nad drugimi državami. Torej, to je seveda treba delati v skladu s četrtim amandmajem in eh, predlagam, da si ogledate eh, ta material, kaj ti eh, noben material ZDA ne omenja vsega tega. Eh, se pravi, ko so razpravljali o 81a, eh, ameriška vlada ni govorila o tem, eh, ni objavljala ničesar o tem. Tu pa tam je bilo spli, slišati, tu pa malenkosti, vendar četrti amandma ne nudi nobene zaščite za nedržavljane ZDA. Se pravi, osebni podatki državljanov Evropske unije v oblaku, eh, ki je podvršen zakonodaji eh, ZDA, vse to je torej lahko predmet eh, nadzora v ZDA. Torej, če si ogledamo potem tehnične podlage računalništva v oblaku za usporedno procesiranje, to je seveda lahko dobro za tiste, ki želijo sistematični nadzor eh, in ti se morajo seveda obrniti na Google in Microsoft in morajo seveda od njih zahtevati vključitev teh zmogljivosti za množični nadzor eh, v programe. Nimam časa, da bi o tem več govoril, prosim, da vprašate vprašanje v zvezi s tem. Eh, potem pa tu ne govorimo o povpraševanju po podatkih. Eh, tu ne govorimo o legalnem instrumentu, ki omogoča dostop do podatkov, zahtevo po podatkih in tako naprej. To se dogaja stalno, neprekinjeno nad celotnim pretokom podatkov. In tu vidite eh, de, diagram iz leta 2006, ki prikazuje znane dostopne točke, eh, podobne tisti v San Franciscu. To je nekaj, kar sistematično obstaja v infrastrukturi ZDA. Torej, tu obstaja neka nevarnost, obstaja neka mažinojeva linija v eh, kibernetskem prostoru. Mi tu razpravljamo v parlamentu o PNR in podobno, vendar te sporazume eh, pravzaprav lahko eh, pozabimo eh, v tistem trenutku, ko so podatki v oblaku. Varuhi podatkov se niso zavedali situacije, šele pred 18 leti so se zavedli eh, situacije in sedaj obstaja še določen novi člen, ki pravi, da je treba pač predvideti za tuje vlade dostop do teh podatkov na podlagi sporazumov. Vendar to ne deluje, torej pravna eh, rešitev, ki jo ponujajo ZDA, pravzaprav ni nikakršna rešitev v svežnju za varstvo podatkov pa govorimo o obveznih eh, poslovnih pravilih za procesorje podatkov in na ta način legitimirajo pretok podatkov državljanov EU v oblak. In če si ogledamo člen 29, vidimo, da so že vključili vrzeli. Poglejmo si drobni tisk, eh, kaj tu piše. Torej, eh, tu naprimer eh, predvidevajo uporabo zakona Patriot in podobno. Eh, se pravi, mi moramo povsem spremeniti smer. Z majhnimi popravki tega ne moremo urediti. To je seveda treba razrešiti tudi v pogajanjih o policijskem sodelovanju in podobno. ZDA pa nočejo pravzaprav uh, pokriti uh, Eh, pretoka podatkov od zasebnika do zasebnika. To je pretok podatkov v oblak. Eh, tega nočejo pokriti v teh sporazumih. Se pravi, tu gre za nadzor nad celotnimi podatki državljanov Evropske unije. Tu gre za nadzor vseh podatkov Evropske unije, ki so v oblaku. Se pravi, kodiranje podatkov je neučinkovito, kaj ti eh, eh, v oblaku je mogoče obdelovati samo tiste eh, podatke, ki jih lahko dekodirajo. To je pogoj. Eh, nadzor tretjih držav eh, pa je nekaj, po čemer se moramo spraševati, tudi zaradi tega, ker ne spoštujejo temeljnih pravic. E, tu gre seveda tudi za nadzor e, podatkov zaradi političnih e, namenov. To je pravzaprav v skladu z ameriško zakonodajo že štiri leta in tega nihče ni opazil. To je presenetljivo in v formulaciji uredbe o varstvu podatkov pa so tudi že vrzeli, eh, vrzeli eh, zaradi katerih je onemogočena zaščita državljanov. In če si ogledamo Twitterje, vidimo, da je javno mnenje v Evropi osuplo, ne razumejo, kako je mogoče bilo nekaj takega spregledati, kako je bilo mogoče nekaj takega vzpostaviti. Eh, Opravečujem se, ker sem preveč eh, prekoračil svoj čas, ampak imamo seveda še čas za razpravo. Hvala, imamo še čas za razpravo. Bi kdo želel kaj vprašati, kakšen poslanec? Gospa Sargentini, izvolite. In, gospa Intveld. Uh, yes, thank you, chair. Hvala. Bom komentirala drugo predstavitev. Kaj ti? Te prva je skladna s tem, kar sem povedala že prej glede kibernetske varnosti, tu mislim, da se strinjamo. No, naj povem, da me veseli, da je gospod Boden izpostavil to vprašanje. Že leta 2007 sem postavila vprašanje glede FISE in zgrožena sem, da se nišče ni odzval na to. Mislim, da ne vem, če bi bili tako popustljivi, če ne bi šlo za ZDA, temveč za Kitajsko. No, Kitajska vedno ne potrebuje zakonodaje, da počne isto. In vedno več podjetij je tam, eh, tako da verjetno tudi druge države to počno, ne le ZDA. Rada bi povdarila, da to ni tehnična država. Oblak je nekaj, kar je zadeve storilo slabše. Gre za pravno vprašanje, gre za vprašanje pristojnosti. Če bi imeli dobre, stare papirnate arhive, bi še vedno imeli enako težavo. In sicer to, da nekatere države v tem primeru ZDA meni, da uh, podatki, ki se hranijo drugot v EU, je še vedno njihove pristojnosti, ker imajo svojo uh, definicijo tega, kaj je pristojnost. Lahko se pritožujemo glede ZDA, Rusije, Kitajske ali katerekoli druge države, ki to počne, vendar težava je v Evropi. Mi smo to predstavili Evropski komisiji večkrat, neštetokrat. Že leta 2007 sem postavil vprašanje glede tega, torej še predtem smo to obravnavali. In Evropska komisija moči in, in ne stori nič. Ne vem, ali, morda, ali so morda sramežljivi, ko se pogovarjajo z američani, ali sploh ne vedo, kako se spopasti s tem. Evropska komisija pravi, da se bo ta težava rešila z novo uredbo. Ne, to se ne bo razrešilo na ta način. Resnična težava je to, da Evropska komisija, pa tudi Evropske vlade, se ne zauzemajo za eh, koristi evropskih državljanov. Domoljubni akt, domoljubni zakon je nekaj, kar smo obravnavali že tudi na nizozemskem, to so predstavili nizozemski vladi. FISA je del eh, tega zakona. No, zgodilo se je to, da eh, podjetje, ki izdaja nizozemske potne liste, eh, lahko podatke uh, posreduje ameriškim organom. Sedaj bomo spostavili sistem zdravstvenih katotek, ki jih bo obravnavalo podjetje oziroma upravljalo podjetje, ki je tudi navzoče v ZDA in na ta način tudi je v pristojnosti domoljubnega zakona. Veseli me, da se je vaša da se je vaše poročilo znašlo v središču pozornosti in upamo, da bo komisija se odzvala na to vprašanje. Ne more več molčati glede tega in zelo sem vesela, da ste jim dali na voljo toliko materijala in jih s tem prisilili, da se odzovejo. Hvala. Gospa Sargentini, izvolite. You, Hvala, gospod predsednik. Question, imam vprašanje, kasneje se bom pa še povrnila uh, k računalništvu v oblaku. Gospod Bowden, in to ste dejali že prej, da, da direktiva o varstvu podatkov ni dovolj za varovanje naših podatkov. Lahko prosim bolj natančno poveste, zakaj gre. Rok za vložitev predlogov sprememb se približuje gospa romero izvolite <clears throat> hvala tako kot moji kolegi sem precej zgrožena eh, glede tega kar smo slišali kajti vedno ko govorimo o računalništvu oblaku se zdi kot da gre za nekakšno tabu temo nihče nič ne ve zakaj se gre kje se nahaja kje so sedeži kje so podatki shranjeni zadeva je jasna glede na to, kar smo slišali. Dejansko v Evropi ni bilo interesa, da bi to vprašanje bolj korenito obravnavali in mislim, da smo imeli napačen pristop. Celo popodne smo govorili o kibernetski kriminaliteti, hkrati pa ne govorimo o pravicah državljanov. Državljani pa so tisti, ki dajejo svoje podatke na voljo in, in s tem se tudi strinjajo. In moramo razmišljati o tem, kdo vse lahko uporabi in zlorabi tehnologije. Gre za nekaj res pomembnega in naš odbor tega ni obravnaval. Obravnavali smo zakondajo o varstvu podatkov, nisem pa obravnavali računalništva v oblaku. Kako je mogoče, da smo to spregledali? Svoje arhive mm, shranjujemo v krajih, kjer jih ne poznamo, ne vemo, v katerih državah se te informacije nahajajo. Dejansko so naši podatki lahko fizično v ZDA. To temo moramo obravnavati. Če gre za vprašanje mednarodnega prava, potem bo komisija se morala tega lotiti. E, morda v nekih um, zakondajnih akcijah glede medsebojne pomoči, ne vem, kakorkoli že, računalništvo vlako moramo obravnavati, moramo vključiti v zakonodajo. In moramo se vedeti, kaj je najbolj nujno, kar moramo sedaj storiti glede računalništva vlako. Kaj ti. Te gre za to, da moramo vedeti, kdo je odgovoren za te podatke. Mi dajemo na voljo podatke tretjim državam in ni nobenega nadzora. Mislim, da moramo odločiti prioritetne naloge za to, da bomo obravnavali te podatke. To je res nekaj nujnega. Hvala za te eh, informacije in to poročilo, ki ste ga pripravila now it is time for the answers to the questions that have been made if i čas za odgovor na vprašanje, razen če bi še kdo želel besedo. Če ne, potem najprej dajem besedo gospodu Bigu oziroma morda gospod Bodin, boste vi prvi, izvolite. Hvala lepa za vaše vprašanje. rad bi pozdravil delo gospe Sofie Intervelt, kajti vi se s tem ukvarjate dlje kot katerikoli drugi poslanec, kolikor mi je znano. Danes sem eh, govoril o zakonu FISA, vendar to je posem ločeno od domoljubnega zakona. V svojem poročilu sem želel povedati, da tega zakona niso obravnavali. Vendar naj povem, da je zakon FISA slabši od uh, domoljubnega zakona za neko osebo, ki ni državljan ZDA. Kar zadeva uh, eh, roka za ložitev predloga sprememb. Na strani 48 smo predstavili odločena priporočila, ki jih bom povzel. Prvo je, da moramo imeti, da moramo izključiti odstopanja ki obstaja za računalništvo v oblaku. Torej, ne gre le za zavezujoča pravila za podjetje, gre tudi za vprašanje uh, uh, varnih pristanišč in modelnih pogodb. Torej, uh, zakon uh, FISA ne omogoča nobenega nadzora in vprašanje varnega pristana je pomembno. Zakon FISA se porablja v računalništvo oblak in to smo ugotovili šele v tem letu. In ravno izvajanje FISE eh, za računalništvo oblako je nekaj, kar nas res skrbi. Še eno priporočilo je, da moramo imeti bolj intenzivno in, in takošno akademsko študijo. Tako malo znanstvenikov v Evropi je prebralo in analiziralo situacijo ne, glede, ne, le glede, ne le glede zakonodaje ZDA, temveč tudi glede zakonodaje drugih teh držav. Tudi druge države so pomembne pri računalništvu oblaka. Ni nobenih primerjalnih študij, ni nobene celovite študije situacije v ZDA. Znanstveniki uh, so zelo redki, ki se s tem Uh, ukvarja, ki se s tem ukvarjajo. In zelo težko smo pravzaprav pripravili to poročilo, ker nismo imeli dovolj uh, znanstvenikov. In mislim, da je tretje priporočilo to, moramo državljane opozoriti, da ko dajo podatke v oblak, da tvegajo, da bo nekdo nadziral njihove politike politične dejavnosti brez upravičenega razloga po evropskem pravu. To sicer ni moje priporočilo, vendar verjetno je najboljši regionalni sistem nadzora, tisti, ki ga imajo v Šlezvik-Holsteinu. Torej, oni so Uh, predlagali, da bi morali državljane opozoriti na tveganja, če dajo podatke v oblak. Žal, kot je dejala Sofia Intervelt, nimamo pravne obrambe pred tem, kar se dogaja. Nimamo nobenega jamstva pred tem, kar se dogaja. Torej, druge države lahko nas nadzirajo in pri tem ni nobenega varstva. Torej, nekdo lahko nadzira neke podatke, recimo eh, v ZDA. In torej, moramo zato zagotoviti računalništvo oblak, ki bo potekalo samo znotraj EU. Zato moramo spodbuditi industrijsko politiko, da bomo imeli programsko opremo za računalništvo v ob oblaku. To mora biti brezplačno, eh, brezplačno na voljo in mislim, da bi morali vključiti javni sektor in vsekakor moramo to doseči do leta 2020. To je tudi skladno z drugimi cilji, ki smo se jih zastavili glede eh, evropske eh, politike na področju informacijske tehnologije. Naj še enkrat povem, da me res preseneča, da je bilo to vprašanje povsem prezrto pri delu uh, Evropske komisije in pri organih, ki so pristojni za vašte podatkov. Hvala se lepa, gospod Bigo, izvolite. one point also because we are on the interstate relation but gre za vprašanje odnosa med državami vendar moramo se zavedati da, da evropske države nimajo izbere če recimo je njihovo podjetje se odločilo delovati v oblaku torej posamezniki dobijo lahko opozorilo vendar to ni dovolj podjetja ki to počnejo za boljše upravljanje, za večji profit in tako naprej. Eh, to počnejo, ne vedo pa nič več o tem. In to je zelo pomembno, torej vprašanje podjetij. Zelo jasna izjava. And... Zelo jasna izjava in če ni nadaljnih eh, vprašanj, gremo lahko naprej na naslednjo točko dnevnega reda, ki tudi obravnava vprašanje kibernetske varnosti. In sicer, to je točka 14. Sprostitev potencijala računalništva v oblaku v Evropi. Naša pročevalka je Judith Sargentini. Najprej bi se zahvalil obema eh, govornikoma, ki sta prispevala k naši razpravi. Hvala, da sta prišla sem hvala, gospod eh, Bigo in gospod Boden. Sedaj pa gospa Sargentini. Torej, predstavite svoje eh, poročilo, osnutek poročila. Pol ure imamo za to. No, torej, ne bom govorila jaz pol ure. Ne, za to točke imamo eh, pol ure, ker imamo še druge točke dnevnem redu danes popovdne. Torej, vedno imamo v mislih urnik, ko obravnavamo točke na dnevnem redu. Izvolite. Gospod um, predsedujoči, hvala gospodu Bodnu in gospodu Bigu, da sta prišla sem in da bosta prisluhnila eh, naši razpravi o tem predlogu pred nekaj časa me je, so me obiskali predstavniki Amazon Europe. Sama sem mislila, da prodajo knjige in CD-je. No, dejansko prodajo knjige in CD-je, prodajo pa tudi prostor oziroma posoje prostor v oblaku. To je velik del njihovega posla. In rekla sem, ali mi lahko jamčite, da če najamem prostor v vašem oblaku, da je to, da je to oblak ki visi nad Evropo in bom varna, torej malce sem bila najuna. In rekli so, da, seveda, to je oblak nad Evropo in vaši uh, podatki so na varnem. No, potem, ko, ko so odšli, sem si rekla, no, to nič ne pomaga, ker gre to za, ker je to ameriško podjetje. In sama pišem mnenje o tem vprašanju. No, tudi Itre in Juri uh, eh, boste o tem pisala po členu 50. Sama se bom skušala osredotočiti na meje v računalništvu v oblaku. To je seveda prihodnost in sam bi si želela verjeti komisiji, ki pravi, da bo ustvarila 2,5 milijona novih delovnih mest do leta 2020 in da bo to pomenilo 160 milijard evrov za naš eh, BDP. Tega bi si seveda želela. Žal pa se to ne bo zgodilo, če ne bomo imeli pravih primer, pravih pravil, ki bodo omogočili obstoj oblaka. Torej, torej če imamo strožjo zakonodajo, s katero bomo zaščitili evropske državljane in podjetja pred kriminalci, pa tudi pred tretjimi državami, pa tudi pred svojimi vladami, bomo lahko ustvarili evropski oblak. Kaj ti? Gospod Bauden je že dejal, da razmišljate o svojem svoj elektronski pošti. No, morda imate v mislih svoje fotografije, uh, posodobitve programov, vendar pomislimo tudi na elektronsko bančništvo. In vse velike banke uporabljajo oblake, vaše zavarovalnice uporabljajo oblake. Kje so ti oblaki? Torej, vi recimo v svojo zavarovalno polico unesete svoje podatke in kje so ti podatki shranjeni. Potem zdravstvena kartoteka, to je menjala že gospa Intervelt. Ne želim si, da kdo gleda v mojo zdravstveno kartoteko, zlasti ne neka tretja država. Računalništvo v oblaku temeli predvsem v ZDA, deluje tudi v Indiji. To ni velik posel v Evropi in tudi ne bo, če bomo pustili, da naša podjetja uh, uporabljajo oblake, ki sežejo tudi v druge pristojnosti. Pri uh, PNR-ju, pri TFTP-ju vemo, da pošiljamo podatke v ZDA. To nekaterim všeč, nekaterim nam ni, vendar to vemo. No, pri računalništvu v oblaku pa pravzaprav ne vemo, zakaj gre. Oziroma zavedamo se, Eh, da so ti oblaki nekje, vendar se ne zavedamo dovolj, da gredo pravzaprav zunaj Evropske unije. Če želimo državljane zaščititi pred kriminalci, tujimi vladami in svojimi vladami, moramo delovati na treh stvareh. Eh, strojna oprema, eh, programska oprema in predvsem zakonodaja. In to je naša naloga in mislim, da Evropska komisija se mora tega zavedati, da potrebujemo zakonodajo, ki bo prisilila evropske vlade in evropska podjetja, da računalništvo v oblaku izvajo tako, da bo vse v evropski pristojnosti. Torej, veselim se prve, uh, prve izmenjave mnen, ki verjetno v Strasburgu marca. Če že imate svoje predloge, ideje, jih prosim predstavite. Mislim, da bo snutek poročila tudi že nared za razpravo marca. Hvala lepa. You, Hvala, gospa Sargentini. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Kakšno vprašanje? Izvolite. Well, uh, Hvala, Judith, za njen pristop. To je pristop, s katerim se lahko strinjam. Računalništvo v oblaku je za me nekaj zelo meglenega. Vendar zdi se, da je lahko zelo koristno za podjetja. Vendar. Obstaja eh, tu več tvegan. In naj upozorim na to, da moramo določiti vprašanja eh, pristojnosti, odgovornosti, varsta podatkov. Res moramo biti previdni in stališče odbora Libe mora biti to, da tehnološki, na, tehnološki napredek ne sme okrniti pravic, niti ne sme okrniti varstva osebnih podatkov. Kaj to pomeni? Moramo biti previdni in moramo se osredotočiti na jasna pravila, da bomo zmanjšali pravno negotovost in moramo jasno povedati, kdo je odgovoren za kaj, tako da bomo zagotovili prednosti za uh, potrošnike in moramo zagotoviti varstvo pravic potrošnikov. Veselim se sodelovanja z Judith. Hvala lepa. Hvala. Komisija ali svet? Po tem, ko smo slišali, kar je povedala poročevalka, komisija, želite besedo? Yes, the Commission's representative. Um, yes, please. Thank you. Commissioner. Hvala. Ime mi Candy Dukel in sem pristojen za eh, rušalništvo oblako v DigiConnect pri komisiji. Pročevalki bi nekaj ponudil in sicer to, da vam lahko damo na voljo tehnično podporo pri pripravi vašega mnenja. Veseli me, da odbor Libe ta dosje tako zelo zanima, da je pomemben dosje. In naši kolegi v DG Justice bodo tudi dali na voljo svojo podporo. Z mano so kolegi iz uh, službe Contrex, iz GD uh, eh, pravosodja niso pa z nami kolegi iz službe za varstvo podatkov. No, pri oblakih imamo več izzivov. Podatki niso neposredno pod vašim nadzorom, temveč se premikajo. Torej, se nahajajo na različnih strežnikih in ključno vprašanje je to, da morda zgubimo nadzor, kako upravljamo nadzor. Poleg tega pa tu obstaja ogromen potencial in ogromne prednosti. Razumem, da je vaš pomislek predvsem glede tvegan, vendar mislim, da ko gledamo na to, moramo razmišljati tako o tveganih, kot tudi o prednostih in prednosti. Morda lahko um, upravičijo oziroma so lahko ravnotežene z uh, tveganji. Torej, moramo eh, dobiti to, kar je dobro in se izogniti velikim tveganjem. Obstaja dobre eh, tehnike, ki nam omogočajo, da se lahko borimo proti težavam, ki smo jih izpostavili danes v podnjo razpravi. Torej, lahko recimo podatke razbijemo na več delčkov, tako da nekdo, ki ima dostop do enega koščka informacij, eh, nima celotne slike. Potem ostajajo tehnike, ki so predvsej navdušujoče glede šifriranja podatkov. Potem so tu tehnike za upravljanje načinov, kako se podatki šifrirajo, eh, prenašajo in hranijo in eh, vračajo v varne pristane za procesiranje. Torej veliko stvari je, ki jih lahko storimo in storili smo že veliko dela za to, da bi razvili neke takšne tehnike. Potem pomisleki glede dostopa organov pregona. O tem govorimo v svojem sporočilu in gospod Bodne tudi to omenjal. Mislim, da ni bil povsem točen, ko je govoril o tem, on navajal nevrane dokumente glede razprave o medsebojni pomoči. Torej, ta proces še ni zaključen. In komisija to uporablja za to, da bi zagotovila primerno zaščito pri mednarodnem prenosu podatkov in dostopa organov pregona. Torej, veselim se neposredne eh, razprave, sporočeval, kako te določbe eh, delujejo. Kajti mislim, da predstavitev je zameglila določene zadeve, določene podrobnosti in mislim, da bi bilo dobro, da se odzovemo na določene stvari, ki smo jih slišali. Ne bom šel bolj v podrobnosti, vendar naj povem, da številne stvari, ki se jih obravnava, moramo vključiti v pogodbene določbe. Pogodbene določbe so zelo pomembne. Zakaj so pomembne? Ker je to način, kako se lahko zaščitimo tako kot uh, uporabnik, kot potrošnik in kot podjetje, ki daje na voljo oblak. E, in DigiConnect in DigiJustice boste skušala definirati, kakšno pogodbo dobite, ko vam da nekdo na voljo storitve računalništva v oblaku. Mislim, da je to prav, da je to transparentno in upamo, da nas bo odbor Libe podprl pri svojem delu. Ne vem, če mu da kolegi iz DG Justi želeli kaj dodati. Mislim, to pomembno uh, uh, delo in delovna skupina, ki se je sestala, uh, je povedala veliko glede tega, kako uh, torej, imeti koristi uh, iz računalništva v oblaku in kako zadeve eh, zapisati v pogodbene določbe, ko začnemo s tako storitvijo. Večina materijala, ki je relevantnega, ki je pomena, je v sporočilu, seveda pa smo se pripravili bolj podrobno pogovarjati tako s prošalko z drugimi člani odbora. Hvala. Hvala lepa predstavnikov komisije. Sedaj pa morda še irsko predsedstvo. Imamo predstavnika irskega predsedstva? Ne. Aha. Uh, vidim gospoda Bautna. Ali želite to komentirati? Če boste kratki, prosim, potem pa se bomo vrnili k poročevalki. Z veseljem vam dam besedo. Prosim. Najprej vi, potem pa poročevalka. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, da ste mi dovolili kratek odgovor na to, kar je povedal predstavnik komisije. Naj omenim tri stvari. Prvič, tehnika, ki je povezana s shranjevanjem. Drugič, možnost um, eh, shranjevanja um, eh, kodiranih podatkov obstaja tehnika, ki za, za to, ki je pa mnogo prepočasna. In to ni v redu. In tretjič, kar se tiče neuradnega dokumenta in pa pogajanja med eh, Združenimi državami Amerike in pa Evropsko unijo. Nimam nobene druge javne, novejše informacije o stanju teh pogajanj. Bom seveda vesel, če uh, bi to izvedel. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sargentini. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda eh, se bom. Seveda cenim to, da ste ponudili eh, pomoč in pa dialog, ampak dovolite še eno pripombo o kodiranju. Slišali smo gospoda Baudna. Razumem, da bi to lahko pomagalo pri kibernetskem kriminalu. Mislim, da nam dekodiranje ne bo pomagalo pri tem, ko se upletejo tretje države. Mislim, da so drugi korak pred nami. To je rešitev, ne pa rešitev za uh, tisti del, kjer so upleteni tretji. Potem pa, kar se tiče sporozumom o varstvu podatka, o varstvu podatkov, o tem se še pogajamo. Uh, Res je, ne moremo še oceniti končnega rezultata, ampak ravno to je problem, kajti dolgo časa bomo čakali na končni rezultat. Vsi vemo, da bi si ZDA želeli, da bi imeli vse posamečne dogovore o PNR in o vsem drugem, o akti mogoče. Um, Zroba želeli bi si, da bi bilo vse to zaključeno, preden bi imeli splošen dogovor o zasebnosti, o zasebnih podatkih in pa o zaščiti naših državljanov in obstaja polit, pomemben političen razlog, zakaj, imamo, eh, zakaj še nimamo pogodbe o varstvu podatkov med EU in ZDA. Sedaj pa k položaju, ko pridobimo vsi. Še vedno sem prepričana, vedno sem prepričana, da če ne bomo ustvarili pravilnih meja, potem bo vedno ceneje izvajati uh, računalništvo v oblaku, če ste podjetje, naprimer, v državi, kjer so nižje plače, ali pa v ZDA, ki so več korakov pred nami. Torej, to morda ne bo del naše razprave v Libe, ampak še vedno mislim, da bi lahko pomagali gospodarstvu tako, da bi se lotili naših dejavnosti um, računalništva v oblaku tukaj v Evropi. Hvala lepa, hvala lepa, hvala lepa za vaše poročilo. Danes popovdne smo imeli kar resno razpravo o računalništvu v oblaku. Videti je, da prihajajo viharni oblaki. Prepričan sem, da se bomo k tej temi še vračali. Torej, s tem se bomo v prihodnosti eh, še ukvarjali, ampak odbori morajo v zvezi s tem sprejeti posebkovne rešitve. Kaj ti nekateri odbori so sprti med seboj v zvezi s tem računalničkom v oblaku. Te spore moramo odpraviti, potem pa bomo določili rok za predloge sprememb. Zahvaljujem se vsem, ki ste razpravljali, zahvaljujem se gostom, govornikom kajti vaše predstavitve so bile odlične. Ne vidim poročevalca za naslednjo točko, s katero bomo začeli čez pet minut. Aha, ampak gospa že prihaja. Prav. You have been parachuted into the hall just in time. <laughs> Thank you. To, uh, to take the floor just in time because we are now having a Sedaj pa imamo pred seboj pol ure, ko bomo razpravljali o zadnji točki danes popovdne. Jutri se bomo ponovno zbrali ob 9. zjutraj. Zjutraj sedaj pa bomo govorili o kazensko-pravni zaščiti evra in drugih valut pred ponarajanjem ter o nadomestitvi okvirnega sklepa sveta 2003. Evro je sedaj valuta v evroobmočju in kar je še pomembnejše, to je mednarodna valuta. To pomeni, da se moramo osredotočati na kriminalne združbe, ki ponarejajo valuto povsod po Evropski uniji. Potrebujemo celovito zaščito evra. 5. februarja je komisija objavila predlog za direktivo o zaščiti evra. In sicer preko kazenskega prava oziroma gre za kazensko pravno zaščito evra pred ponarajanjem. In sedaj bomo prisluhnili najprej gospe Nacen iz GD Justice, ki bo predstavila predlog. Ste z nami? Gospa Nacen, beseda je vaša. Mike, the mic, Mrs. Nutson. Yeah. Mikrofon, prosim. Sedaj pa se slišimo, kaj ne? Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Komisija je zelo vesela, da imamo to zgodno priložnost, da predstavimo naš čisto nov predlog. Komisija je to sprejela 5. februarja. Gospa Reading je sponzorirala to. Eh, komisar Semitas in pa komisar Rehn so tudi to podprli istočasno in podpredsednica Reding bo začetek marca to predstavila na vrhu o pravosodju. Pravilno ste dejali, tukaj gre za ponaravanje evra in drugih valut in to je velik problem in velika skrb v Evropski uniji. Zelo pomembno je, da ohranimo zaupanje v avtentičnost eh, naših bankovcev in pa kovancev, to velja za posameznike, finančne inštitucije in podjetja. Želimo ohraniti eh, javno zaupanje, visoko raven eh, javnega zaupanja v evro. In ne pozabimo tudi tega, da ljudje, ki najdajo takšne ponarejene bankovce, niso odškodovani, čeprav ima to negativne posledice na vse kot je dejal predsednik. Je, tukaj je vklič, vključen organizirani kriminal v ponarajanje. Pa ne zato, ker bi bilo enostavno ponarajati evro. Gre za to, da obstajajo zelo sofisticirane tehnike, ki jih uporabljajo kriminalne združbe. Varnostni elementi evra so zelo kakovostni, to, da, to je slaba stran uspeha so evro je namreč cilj dejavnosti organiziranega kriminala. Kajti evro je danes eh, druga najpomembnejša mednarodna valuta in se na široko uporablja v eh, mednarodnih transakcijah. Evro smo uvedli 2002 in od takrat naprej se soočamo s precejšno eh, količino ponarejenega denarja. Finančna škoda za Evropsko unijo je ocenjena na 500 milijonov evrov in to ne pokriva uh, vsega tistega, česar nismo odkrili. 2012 je bilo 531 tisoč ponarejenih bankovcev, ki smo jih umaknili iz eh, krogotoka. Eh, tehnologija je zelo sofisticirana in zato je zelo težko odkrivati ponarajanje. Europol je dejal, da obstaja dolgoročni trend k povečanju kriminala na tem področju. In pravijo, da bo ta grožnja ostala konstantno v naslednjih letih ali pa bo celo rasla. Kajti vedno znova odkrivamo tiskalnice in pakovnice, ki jih potem odpravljamo. Valuta se ukvarja v 17 državah in okrog 300 milijonov ljudi jo uporablja, zato je to privlačen cilj. Zato pa moramo zapriti vrzeli. Evro je v našem poglavitnem interesu. In zato moramo evro zaščititi. Morala bi pa bi povedati še nekaj. Nov predlog Um, okrepi zaščito in to se bo uporabljalo tudi za druge valute v Evropski uniji. In želim torej povdariti, da ta predlog pokriva tako evro kot druge valute. To temelji na neki konvenciji mm, iz Združenih narodov. Morda tudi veste, da je pravna podlaga 31. člen, eh, kjer ni eh, navedena nobena posebna valuta. Torej, raven zaščite se bo nanašala tako na evro in na druge valute. Eh, so pa tukaj še opt-ini in opt-outi. Kar se tiče obstoječega zakonodajnega okvira, naj povdarim sledeče že imamo vrsto ukrepov, ki sedaj veljajo. In to pokriva upravne ukrepe in usposabljanje. Ne bom se spuščala v podrobnosti, to da naj omenim tudi to. Kar se tiče kazensko-pravnih ukrepov, imamo Ženevsko konvencijo, ki eh, uvaja eh, kazni, sankcije in skozi to smo že dosegli eh, neko Eh, mero boja proti ponarajanju. Imamo pa še okvirn, stari okvirni sklep iz leta 2000 in ta uvaja opredelitve in pa kazenske sankcije. Toda to je eh, staro 13 let in eh, to je iz časa pred evro in obstoječe določbe so do neke mere neprimerne naprimer odvračanje ni dovolj učinkovito in nismo dosegli rezultatov, katere smo, za katere smo upali, da jih bomo. Vsekakor pa eh, se nismo predstavljali, da bo škoda tako visoka 500 milijonov evrov. Okvirni sklepi pa nimajo istih učinkov, kot pa naprimer eh, prihodnja direktiva. Okvirni sklepi se lahko izvajajo na nekoliko različne načine v državah članicah. Zato je dobro, da uvedemo direktivo, tako da bi zapolnili brzeli. Pa vendarle bi rada poudarila, da naš novi predlog ni radikalno drugačen. Zapolnjuje določene regulatorne vrzeli, lupnje, ampak v veliki meri temeli na starih okvirnih sklepih. Pojasnjuje nekatere točke in zagotavlja, nadaljne podrobnosti. Opredelitve so iz starih sklepov, ki jih že poznate. Torej, pravna podlaga 3.1. Tukaj imamo tudi minimalna pravila za sankcije. Predlog v celoti cilja tiste ukrepe in orodje, ki smo jih že opredelili v eh, različnih posvetovanjih ko smo govorili o zaščiti evra. Imeli smo široko posvetovanje za deležniki, za državami članicami, za eh, strokovnjaki, pa uh, pogovarjali smo se tudi z Evropsko centralno banko in vsi so opredelili ukrepe, uh, ki smo jih potem unesli v predlog ključno vprašanje je to, da potrebujemo bolj učinkovito eh, raziskovalno orodje za eh, orodje kazenskega pregona. Torej, orodje, ki je na voljo, je isto kot za pregon kriminala. Potem potrebujemo zaplimbo ponarejenih eh, bankovcev in tako naprej. Kaj ti banke morajo uh, dati v promet avtentične uh, bankovce. V tej točki pa potem spregovorimo kolega iz DG Olafa. Tretji grost elementov v našem predlogu pa se nanaša na sistem sankcij. Želimo, da bi bile sankcije učinkovitejše, zato da bi zagotovili visoko raven odvračanja tako da uvajamo maksimalne kazni tako za proizvajanje, kot tudi za eh, širitev oziroma distribucijo evra. Imamo pa, predvidimo pa tudi, predvideli pa smo tudi minimalne sankcije. Kar se tiče maksimalnih sankcij, naj vas spomnim na sledeče. Ideja minimalne. Torej, ideja o minimalni in maksimalni ravni je že, izhaja že iz sklepa. Eh, tukaj gre za 8 let in to smo prevzeli v novi predlog. Eh, ta kazen je precej visoka, vedno je bila, in odraža stanje v državah članicah, kjer razumejo ponarajanje kot vel, hud kriminal in se to tudi zelo močno kaznuje. Sedaj razširjamo eh, to raven kazni tudi na distribucijo evra ponarejenega denarja to do sedaj ni imelo, ni bilo zajeto, oziroma ni bilo pokrito z minimalno ali mini, maksimalno ravnjo osmih let. Proizvodnja se lahko dogaja znotraj EU ali zunaj, ampak distribucijski, distribuc... zelo. Teda, kar se tiče distribucijskih poti, to je težko, kriminalcem je težko zagotoviti eh, njihove poti po Evropi treba je ciljati tudi na to, torej na distribucijske poti. Širitev ponarejenega evra je tudi kazenski delikt in to smo tudi vključili. V treh državah smo odkrili številne tiskalnice in to bo učinkovit način, kako bi opredelili kanale širitve, ko eh, ponarejen denar vstopi v EU. Evropska centralna banka in drugi deležniki menijo, da je to učinkovit način, kako bi eh, poskušali zajeti vse dejavnosti. Uvedli smo tudi minimalno kazen šestih mesecev odozema prostosti in sicer za proizvodnjo in širjenje eh, ponarejenega, ponarejenega denarja. Vključili smo tudi številne varovalke. mislimo, da to eh, zviša raven odvračanja in tako smo ustvarili močnejšo raven oziroma močne, okrepili smo možnosti, da bi zaustavili takšen kriminal. Kajti minimalne, z minimalnimi kaznimi smo eh, dopolnili podoba, kajti maksimalne kazni niso bile zadostne. Zato smo sedaj uvedli minimalne kazni kajti v večini primerov bi lahko rekli, da je bolj odvračilno, če veste, da boste pristali v zaporu, kot pa, če veste, da boste morali plačati samo finančno kazen. Uvedli pa smo tudi varovalke. In te minimalne sankcije so predvidene samo za najresnejše kazniva dejanja, to je proizvodnja in širitev, in samo v resnih primerjih, ko gre za določeno količino denarja, In ta hip eh, imamo v državah članicah različne položaje od nič do desetih let. Torej, razlike so precejšnje. In ravno te velike razlike lahko vodijo k temu, da bodo kriminalci izvajali ta kazniva dejanja tam, ker so zakrožene kazne najnižje. Želimo si, da bi bile sankcije odvračilne in učinkovite. Radi pa bi zagotovili tudi to, da so um, proporcionalne. Zato imamo kaskadni sistem. Torej, poznamo razlikovanje. Imamo različne pragove. Uvedli smo naprimer idejo um, lažjega kaznivega dejanja. In države članice v tem primeru lahko uvedajo uh, finančno kazen, denarno kazen. tukaj gre za manjši pomen eh, kaznivega dejanja. Potem imamo srednjo kategorijo, ko govorimo o kaznivih dejanjih, ki se nanašajo na vsoto 5000 do 10 tisoč evrov. V tem primeru morajo države članice uvesti neke vrste odozema prostosti. Lahko je to niže od šestih mesecev. In končno imamo tukaj še resne primere, ko gre za vsote na 10 tisoč evrov. Mislimo, da je to proporcionalno, kajti Takoj, ko presežete 10 tisoč, je to resno kaznivo dojanje in države članice morajo uvesti minimalno kazen. Isto pomembno pa je povdariti sledeče. Načela nacionalnega prava veljajo še naprej za uporabo prava in pa za eh, izvajanje sankcij. To pomeni, da obstaja eh, določena eh, pravna diskrecija in države članice bodo lahko izrekale kazen, zaporne kazni pod šestih mesecih, če bodo recimo okoliščine, bodo vladale določene okoliščine, če bo to naprimer nekdo, ki je prvič storil kaznivo dejanje ali pa če gre za mladoletno osebo. In lahko se vedno uporabijo alternative, naprimer prejšnjo odpustitev ali pa lahko uvedajo druge ukrepe. Torej, mislimo, da smo dosegli proporcionalnost. Predsednik jo prekin, govornico prekinja. Prosim, da preidete k zaključku, kajti slišati moramo še predstavnika Olafa in potem še poročevalca. Imate posem prav, se upravičujem. Rada bi sklenila. Mislim, da ti ukrepi so uravnoteženi in mislimo, da bomo to dopolnili še eh, za nekaj ukrepi eh, eh, na področju preiskovalnega orodja. Sedaj pa bom dala besedo še kolegu iz Olava. Hvala lepa za vaše razumevanje, predsednik. Hvala lepa, gospod Nacon. Sedaj pa predstavnik Olafa oziroma predstavnica Olafa, Margaret Hoffman. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi Lote Knudsen za njen uvod. Sem direktorica OLAF-u in sem odgovorna za ta predlog. GD eh, Justice in pa OLAF sta vodilna pri tem predlogu za direktivo o kazensko-pravni zaščiti evra. Kot je dejala gospa Knucen, bi se rada osredotočala na dve stvari, ki sta povezani s tem. Tukaj gre za um, učinkovito preiskovalno orodje, to je deveti člen, in pa na pravosodne postopke, to je deseti člen. Kajti to sta dva okrepa, ki sta nova v primerjavi z okvirnim sklepom iz leta 2001 te dve stvari sta bili specifično vključeni v predlog in sicer na prošnjo naših um, deležnikov v državah članicah, na predlog um, Europola, Evropske centralne banke in tako naprej. Kaj ti želeli smo zapolniti vrzeli v sedanjem zakonodajnem okviru. In to zelo smo se posvetovali, imeli smo uh, številna srečanja s strokovnjaki in tako naprej. Torej, za nami so zelo temeljite posvetovanja. Prvič, težave v praksi se nanašajo na čezmejno sodelovanje med kompetentnimi nacionalnimi oblastmi. V nekaterih državah članicah, naprimer v Italiji, še nimajo preiskovalnega orodja, ki se uporablja za čestnacionalne um, primere, zato da bi našli uh, eh, ponarajevanje uh, eh, valute. In, kot je povedala gospa Knucen, ponarajanje je povezano pogosto z organiziranim kriminalom in to preprečuje čezmejne preiskave. Imamo naprimer primere, ko se je preiskava pričela v eni državi članici, kjer so naprimer začeli razširjati ponarejene kovance, ampak to ni bilo mogoče uspešno zaključiti v druge države članici, kjer se je um, denar proizvajal, zaradi tega, ker je primankovalo preiskovalnega urodja v državi eh, proizvodnje. Kaj bi bila rešitev za ta problem? V devetem členu smo predvideli, da morajo vse države članice imeti učin, enako učinkovito preiskovalno urode na razpolago za. Eh, To ni nič novega za vas. Podobne ali identične določbe boste našli v obstoječih pravnih aktih, kot je naprimer direktiva o preprečevanju in pa boju proti trgovanju z ljudmi. Sedaj pa prehajam k svoji drugi točki. Druga vrzel je sledeča. Ni obveznosti na ravni Evropske unije obstaja samo možnost iz leta 2001, da se tehnično analizira zajete ponarejene evre v, v, v, v sodnih postopkih. Imeli smo primere, ko sodišča niso posredovala zajetega denarja za analizo, preden se ni, preden se ni sodni postopek zaključil. Ampak če čakamo na konec kazenskega postopka, potem ima tisti denar samo omajeno vrednost, kajti pogosto se postopki vlečajo leta. In tako izgubimo dragocen čas medtem pa se ponarejen denar še naprej širi oziroma še naprej je v obtoku. Kaj je torej rešitev? Obveznost, ne samo možnost, ampak obveznost, da morajo pravosodni organi posredovati ali pa morajo dati eh, na razpolago eh, eh, bankovce za analizo imamo nacionalne eh, centre za analizo kovancev, naprimer, torej tja se sedaj pošiljajo vzorci zaseženega denarja tekom eh, sodnega postopka. To izhaja sedaj iz desetega člena predloga. To sta bili te dve točki, eh, ki sem ju želela natančneje pojasniti in sedaj bi rada sklenila. Komisija verjame, da je predlog res pomemben korak naprej, kajti podpiramo države članice v boju proti ponarajanju evra in drugih valut. To lahko izhaja tudi iz statistik, sedaj se bomo slušali podrobnosti. Mislimo, da prihaja predlog v pravem trenutku, prilagojen eh, je in moderniziran glede na eh, preteklo zakonodajo in tudi odpravlja šibke točke, ki so jih opredelili eh, deležniki. Komisija, torej DG Olaf, DG Justice, računa na vašo podporo. Podpiramo z eh, podporo poročevalke McIntyre in pa sa podporo celotnega parlamenta. Radi bi, da se sprejme močen instrument za zaščito skupne valute Evropske unije in pa tudi za zaščito drugih valut pred ponarejanjem. Hvala lepa obema. Sedaj pa dajem besedo gospe poročevalki. Izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi komisiji in Olafu za predstavitvi. Mislim, da vsi pozdravljamo ukrepe, s katerimi bomo preprečevali ponarejanje valut mislim, da ima predlog eh, odvračevalen eh, učinek eh, in ponarejanje ima pravzaprav tudi negativen učinek na gospodarstvo. Celo v Združenem kraljestvu čutijo vplive ponarejanja evra. E, torej, potrebni so ukrepi za zaščito evra in drugih valit. Torej, valute je treba nasplošno zaščititi. Zadovoljna sem e, s tem, da prihaja do e, nadomestitve okvirnega sklepa. Evra še ni bilo, ko so pač sprejemali prvo uredbo. veselim se dela s poročevalci v senci, upam, da bomo pripravili skupaj koristno poročilo. Nekaj stvari je, ki bi jih rada izpostavila v tem trenutku in morda bi komisija povedala še nekaj več o tem. In sicer osebno mislim, da je odkrivanje najbolj odvračalni ukrep. Vsaj v moji državi je tako. Komisija pač pravi, da eh, smo do sedaj imeli maksimalne kazne, nikoli pa nismo imeli opredeljenih najmanjših eh, kazni. Eh, seveda, največja kazen nam ni dala ustreznih rezultatov, sedaj pa razmišljamo o minimalnih kaznih. Jaz eh, bi seveda eh, rada slišala, kakšni so dokazi za uvedbo teh minimalnih eh, kazni. Potem pa drugo, eh, to je osmi člen 1b. Razmišljam, kako naj bi to izgledalo v praksi. Tu piše, da bo vsaka država članica sprejela ustrezne uh, ukrepe, da sprejme pravzaprav ustrezno zakonodajo za primere, ko je storilec njen uh, državljan. Se pravi, ko se to zgodi v državi, v sodelovanju z drugimi državami, eh, eh, se kaznujejo stvari, ki so se zgodile v eh, državi. Imamo pa seveda tudi evropski nalog za prijetje in vsak, kar bi pa ta člen bi pa pomenil, da je država odgovorna tudi za zločine, ki jih naredi njen državljan v drugih državah. Zakaj ste sprejeli eh, nekaj takega oziroma kako naj bi to izvajali v praksi? Sicer pa pozdravljam dejstvo, da sedaj nameravamo ažurirati te ukrepe, da jih želimo spraviti v novo stoletje in podpiram predloge in veselim se sodelovanja s kolegi in upam, da bomo pripravili dobro poročilo. Hvala lepa za predstavitev eh, mnenja, stališč. In vidim, da želi tudi gospa Matiju nekaj dodati. Hvala lepa, gospod predsednik. ELS je tudi zelo zadovoljna s predlogom direktive o Eh, ponarejanju denarja. Eh, tu gre za čezmejni kriminal in mi smo za boj proti čezmejnemu kriminalu. To je nekaj, kar negativno vpliva na državljane, recimo, da prideš eh, v mesnico, moraš plačati in imaš ponarejen denar in ne moreš plačati svojih nakupov. In čeprav pač nisi nič naredil, kljub samo si pač v nerodni situaciji. Komisija je že dejala, Eh, da to stane pravzaprav 500 eh, milijonov eh, evrov države članice in tu je treba ukrepati. Torej tu gre za zaščito evra v Evropski uniji, tu se nekako tudi izpostavlja Ženevska konvencija, zaščitijo se tudi druge valute na evropskih tleh, tu imamo to evropsko solidarnost, kot je povedala gospa McIntyre. In eh, treba je seveda tudi uh, eh, o nemogočiti šoping najmanjše kazni in eh, to je nekaj, kar ustreza Europolu, Eurojustu, kajti uh, Eh, do sedaj pravzaprav instrumenti za boj proti eh, ponarejanju še niso delovali in to je seveda zelo dobro, da imamo ta predlog. Imam predlog, vprašanje komisiji. Komisija pravi, da je bila razočarana eh, nad rezultati boja proti ponarejanju. Ali gre samo za ponarejanje denarja ali ponarejanje nasplošno? splošno? Eh, kajti pri ponarejanju denarja nacionalne eh, določbe niso omogočale ustreznega boja proti ponarejanju denarja. Kako je pa s ponarejanjem nasplošno? Pri ponarejanju nasplošno pa mislim, da tudi ni pravega napredka. In gospa, mene zanima, ali ste zadovoljni z bojem proti ponarejanju nasplošno. Hvala lepa, gospa Matjo. Slišali smo nekaj specifičnih vprašanj in preden se nam izteče čas za ta popovdanski del, vam bom dal še kakšno minutko za odgovor. Prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Mislim, da smo zelo hvaležni in veseli, da slišimo, da eh, ste tu ta predlog eh, v odboru Libe dobro sprejeli in veselimo se tudi tesnega sodelovanja z gospo poročevalko in tudi poročevalci v senci. Hvala lepa za to, da ste torej tako pozitivno sprejeli naš predlog. Naj Eh, samo izpostavim eno stvar. Ona je spraševala glede eh, osmega člena 1b. Gospa McIntyre, edina stvar, ki jo lahko povem v zvezi s tem, to določbo smo že imeli v okvirnem sklepu in tudi je v Ženevski konvenciji. Tu gre pravzaprav samo za to, da smo to prevzeli v evropsko zakonodajo iz Ženevske konvencije. O detaljih se pa lahko tudi pozneje še pogovarjamo. Hvala lepa. Torej, hvala lepa. Jutri bomo delo nadaljevali ob deveti uri. Hvala lepa.